Thank you, friends, for Dobro jutro, hvala, da ste z nami. Začeli bomo, Začeli bomo s četrto točko na dnevnem redu. Gre za usklajevanje sistemov socialne varnosti. Upam, da boste vsi sodelovali v tej pomembni razpravi. Na začetku pa bo besedo dobil gospod Palas, ki je poročevalec. Izvolite. Euh, Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegi in kolegice. Odkar sem bil imenovan za poročevalca pri tem poročilu, sem eh, se srečal z različnimi deležniki, obiskal sem Varšavo in se tam pogovarjal eh, z, z organi, eh, sindikati, predstavniki podjetnikov in tako naprej. Na podoben način sem obiskal tudi Berlin, srečal sem se s številnimi predstavniki vlade, predstavniki sindikatov in eh, predstavniki podjetij, tako tam kot tudi v Bruslju. Pripravil sem ta prvi osnutek poročila, ki bi ga sedaj rad opisal. Sporočevalci v senci smo začeli z delom. Najprej sem se z njimi srečal na štiri oči, na to pa smo pripravili skupno sejo, zato da bi eh, čim hitreje napredovali. Zavedati se je treba, da poteka eh, isto delo tudi v svetu ministrov. Predlog komisije iz leta 2016 eh, govori o pravicah, ki jih eh, ljudje imajo, eh, ko potujejo po Evropi, eh, pa tudi v, na Islandiji, v Švici, v Lichtenšajnu. In zagotoviti je treba spoštovanje njihovih pravic. Gre torej za prehod iz ene nacionalne zakonodaje v drugo. Gre za usklajevanje, za koordinacijo. Za koordinacijo, torej ne pa za popolno usklajevanje, se upravičujem. najprej uh, gre za um, dodatke za brezposelnost, nadomestila za eh, brezposelnost in eh, pogosto je za ljudi to najpomembnejša uh, zadeva. Tisti, ki uh, iščejo delovno mesto v tujini, lahko uh, nekaj časa še vedno dobivajo uh, nadomestilo za brezposelnost. Komisija je to podaljšala z treh na šest mesecev, države članice pa lahko eh, podaljšajo torej to pravico, gredo lahko do konca tega obdobja, če želijo. Sam podpiram ta predlog, predlagam celo, da eh, bi podaljšali to pravico eh, do konca obdobja za vse. S tem namreč brezposelni osebi omogočimo več časa, da najde eh, službo. Obstaja namreč povezava eh, med tema dvema eh, elementoma. Mislim, da bi morali to priložnost izkoristiti. Kar se eh, tiče združevanja nadomestil za brezposelnost. mora um, prosilec za delovno mesto delati nekje uh, vsaj tri uh, mesece. Na to lahko dostopa do uh, lokalnega nadomestila za brezposelnost. Sam menim, da je to uh, ena od podlag tega zakonodajnega akta. Evropski parlament je to že izpostavil. sam predlagam, da eh, minimalno obdobje zmanjšamo na en eh, mesec. Mislim, da Na to tretja točka, ki je prav tako pomembna za številne delavce in gre namreč za čezmejne delavce. Komisija predlaga, da mora država članica zadnje zaposlitve plačati dejatve za brezposelnost za čezmejne delavce, če so ti tam delali vsaj 12 mesecev. V nasprotnem primeru je to država, kjer bivamo. Če pa delamo v neki državi vsaj 12 mesecev, pa je to ta država. Ta država eh, plačuje tudi socialne prispevke za čezmejne delavce. Spremembe, ki jih predlaga komisija, ne bodo povzročile praktičnih upravnih in jezikovnih ovir ali ovir glede usposabljanja, pa tudi pojasnitev v zvezi s pristojnostjo javnih ja, zavodov za, za poslovanje. Če oseba živi v neki drugi državi, se zadeve zaplet, Tejo, redno bi ta oseba eh, morala namreč obiskovati eh, zavode za poslovanje v državi, kjer je ta oseba delala, ampak tam ne biva. Eh, tukaj nastajajo eh, upravne ovire, jezikovne ovire, ker ta oseba ne govori nujno tega jezika. Eh, lahko pa nastajajo tudi eh, eh pravne ovire, če se oseba znajde pred sodiščem in mora zagovarjati eh, svoje pravice, naprimer ljudem moramo dati praktične eh, možnosti za koordinacijo na upravni ravni, tako da eh, se čim več teh zadev izvaja v državi, kjer eh, prosilec za delo, kjer delavec biva. Svet ne napreduje ravno hitro. Omeniti moramo še Eh, posebno poglavje o dolgotrajni negi. Mislim, da je to eh, dobra pobuda. Upravna komisija, in to je eh, organ, ki se ukvarja s koordinacijo sistemov socialne varnosti, bi morala tesneje sodelovati s predstavniki socialnih partnerjev. Socialni partnerji morajo biti vključeni v to delo, z njimi moramo sodelovati sodelovati je treba tudi eh, s predstavniki eh, bolnikov, zadevnimi upravičenci ali pa strokovnimi organizacijami, zlasti pri pripravi seznama dejatev, ki jih bo zajemala, zajemalo to novo poglavje. To ne sme biti nek eh, birokratski akt, brez da bi se o teh zadevah pogovarjali s socialnimi partnerji, to bi bilo namreč nevarno. Komisija želi s tem predlogom vključiti sedanjo sodno prakso sodišča Evropske unije v zvezi s pogoji za dostop mobilnih ekonomsko neaktivnih državljanov do dajatev in socialne varnosti. Sam poznam sodno prakso, ampak menim, da ni naloga zakonodajalcev Evropske unije, da bi kodificirali odločitve, ki jih spreme sodišče. Smo zakonodajalci, vemo, da ima eh, Evropsko sodišče zelo pomembno vlogo, ampak to ni naša vloga, eh, ne tukaj v parlamentu, ne v svetu. Ni torej naša naloga, da bi kodificirali te odločitve, če tudi eh, je ta sodna praksa pomembna. Podpiram komisijo v nameri, da bi standardizirali postopke za izdajo, format in vsebino prenosnih dokumentov, ki potrjujejo članstvo v sistemu socialnega varstva, ter podpiram, da bi opredelili primere, ko se izda tak dokument in postopke za njegov odzem, če institucija države, članice zaposlitve izpodbija njegovo pravilnost in veljavnost. Predlagam, da okrepimo sodelovanje med pristojnimi organi in menim, da bi morali načelo lojalnega sodelovanja okrepiti z določitvijo krajških, krajših eh, rokov za odgovor. Eh, roki so trenutno predolgi in eh, s tem organi ne morejo dobro delati. Neodzivanje pa bi moralo pomeniti, da se prenesejo pristojnosti med pristojnimi organi. Če pristojni organ ne eh, odgovori na eh, nek zahtevek, potem je treba pristojnosti eh, prenesti, tako da ne nastane neka pravna vrzel, ki vodi v anarhijo. Zagotoviti je treba optimalno izmenjavo med upravami in zaščito oseb, na katere se uredbe eh, nanašajo. Zato eh, podpiramo spostavitev nove eh, ureditve, naprimer stično banko za socialno zavarovanje in operativnega elektronskega omrežja, ki bi povezalo organe za socialne varnosti evropsko izkaznico in številko socialnega zavarovanja. Želim pa si tudi digitalizacije dokumentov, na, kar je, na katere se uredbe nanašajo. Ko sem obiskal Varšavo in ko sem uh, obiskal Berlin, vam lahko zagotovim, da smo bili vsi zedineni, kar se tega tiče. Ne moremo v 21. stoletju v Evropi eh, na tej celini ne imeti digitalnih eh, dokumentov tega tipa. Nadzor je otežen, eh, upravni organi imajo težave in mislim, da moramo prijeti v eh, sodobno digitalno domo. Pomembno je pojasniti tudi regulativni okvir, ki se uporablja za napotene delavce, obvezno minimalno obdobje članstva v sistemu socialnega zavarovanja v izvorni državi, izdaja prenosnega dokumenta pred začetkom napotitve in tako naprej. To je pomenilo tudi za samo zaposlene in osebe, ki upravljajo več dejavnosti hkrati. Predlagam tudi, oziroma menim, da, da se eh, razjasnijo pristojnosti eh, upravnih in drugih eh, organov. V predlogu spremembe 54 predlagam, da dohodke, kot so določeni v direktivi o napotitvi delavcev, vključimo v podlago za uh, izračun um, končnih nadomestil. Spremeniti je treba tudi šesti člen, ki govori o derogacijah za države članice. To je člen, ki se uporablja za derogacije eh, do 24 mesecev eh, za napotitev delavcev. Državam članicam eh, moramo dati možnost, če to želijo, da Eh, določijo skupen eh, režim socialne varnosti za eh, napotene delavce in osebe, ki upravljajo več dejavnosti hkrati. Osnovno pravilo je torej socialni sistem oziroma sistem socialne varnosti za napotene delavce, samozaposlene in osebe, ki upravljajo več dejavnosti hkrati, ampak lahko gremo še dlje če se vsi strinjamo, med dvema državama, ki se strinjata, lahko eh, torej nastane eh, ta dodatni sistem. To pa mora biti seveda želja eh, držav. Nasprotujem indeksaciji družinskih dejatev v kraju stalnega prebivališča otrok, tudi če podatki niso popolni in ne zajemajo vseh držav, za katere velja uredba o koordinaciji, se manj kot en odstotek družinskih dejatev plača otrokom, ki prebivajo v državi članici, ki ni država, v kateri delajo njihovi starši ali eden od staršev. V tem okviru bi sistem indeksacije, ki zagotavlja lokalizacijo in aktualizacijo zneskov dejatev glede na stano prebivališče otrok, pomenil, da je treba vzpostaviti zapleten in drag sistem, ki bi vplival na javne finance. Mislim, da to v praksi ni eh, izvedljivo. Še končni sklep upam, da se bodo razprave o reviziji ured po koordinaciji eh, odmaknile od nastopaštva in obtoževanja socialnega turizma, splošne goljufije ali prikritega protekcionizma. S to problematiko se soočamo. Cela vrsta držav obtožuje druge države, eh, da se grejo socialnega turizma in eh, goljufiji. To ni primerno za ljudi, ki potrebujejo delovna mesta, po drugi strani pa sprejemamo nadzorne ukrepe, ni to kar nekaj eh, in tam eh, nastajajo potem obtožbe eh, protekcionizma. Mislim, da moramo to postiti za nami, mislim, da ne gre za nasprotovanje, za razlike med severom in jugom oziroma vzhodom in zahodom vzpostaviti moramo dober sistem in poročilo, o katerem govorimo, je lahko eh, korak v pravo smer. Gre za to, da zaščitimo eh, mobilne delavce tam, kjer delajo, tam, kjer živijo. Hvala. In to v evropskem duhu. Uh, Hvala, gospod Balas. Zdaj pa bom prosila poslance, da se poskusite umiti na dve minuti in pol, zato da bomo imeli dovolj časa za primerno razpravo. Najprej gospod Šulce. Dve minuti, dve minuti in pol. Izvolite. Hvala, gospod predsedojoča. Najprej hvala poročevalcu za pozitivne elemente v poročilu, naprimer digitalizacija za boljši nadzor in bolj takoče delovanje sistema usklajevanja ali da bi poskusili preprečevati goljufije. Kolegice in kolegi, usklajevanje sistemov socialne varnosti je sestavni del dobro delujočega skupnega trga, zato ne smemo dopuščati vrzeli. Prav tako ne smemo omogočati spodbud za priseljevanje v naše sisteme. Dobro, tri teme. Dajatve za brezposobnost in izvoz dajatev. Kar zadeva dajatve za brezposobnost, ne smemo iti predaleč in moramo biti v skladu z realnostjo ljudje si pogosto delovno mesto najdejo preko interneta in se šele potem preselijo v drugo državo. Mislim, da ne bi smeli obljubljati podaljšanje obdobja dajatev za brezposobnost v tujini. Mislim, da to ne bi bilo dobro. Nadaljevanje, seštevanje, dajatev za brezposobnost. Delodajalec naj bi, oziroma delavec naj bi delal vse tri mesece v državi članici, dokler oziroma da bi bil upravičen do teh dajatev. To se mi zdi dobro. Rokov ne smemo preveč krajšati. In še nekaj. Čezmeni delavci, veliko pogovorov sem imel z raznimi deležniki in mislim, da ni dober predlog komisije v zvezi s tem. Zakaj? Zato, ker je nadzor pri čezmenih delavcih skoraj nemogoč, prav tako bi lahko prišlo do izgub na področju dajatev. Kar zadeva aktivne državljane EU, oziroma to so neaktivni državljani EU, mislim, da je trenutna situacija v skladu z sodno prakso sodišča EU. Po mojem mnenju bi morali čim bolj kodificirati obstoječe sodbe. Tretjič, nega, to moramo uskladiti. Uvedba novega poglavja v okviru dolgotrajne nege je za mene problematična. Morda bi lahko to vključili pod poglavje bolezni. In četrta točka gre za družinske dejatve in indeksacijo družinskih dejatev. Zakaj je to pomembno? Prilagajanje dejatev na življenske razmere v državi je zelo pomembno. Časa mi zmanjkuje, zato mislim, da bi morali razmisliti vsaj o tem, da bi imeli opcijsko klauzulonca države članice, da uvedejo to indeksacijo, če želijo. To bi lahko bila rešitev za to temo indeksacija dajatev za otroke. Mislim, da bi to prispevalo k dobrim rezultatom na evropski ravni. Hvala. Hvala, Helga Stevens. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik wil graag alle. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu. Mislim, da je opravil res zelo veliko dela. In ta dosje je prav tako zelo zapleten. Mislim, da se pojavljajo priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti in povedati moram, da mi je zelo všeč, da nastopa proti socialnemu dumpingu. Države članice bi morale hitreje in bolje sodelovati, kajti ne more biti tako, da države članice sprejemajo goljufive ali lažne obrazce A1. Mislim, da bi morali skrajšati ta rok dveh let, v katerem je delavec upravičen do vseh dajatev. V Flandriji izgubljamo konkurenčno prednost zaradi tega. Dve leti je na področju gradbeništva veliko preveč. Mislim, da s tem spodkopavamo skupni trg in to moramo preprečiti. Dobro, še nekaj želim povedati. Prost pretok ljudi je stebr Evropske unije, zaščititi moramo skupni trg, ampak zato potrebujemo medsebojno zaupanje. In povedati moram, da tega medsebojnega zaupanja ni posebej veliko v teh dneh. Brexit je naprimer element, ki k temu prispeva koordinacija socialnih sistemov bi lahko bila pomemben korak na poti k krepitvi zaupanja. Za zadovoljstvom lahko rečem, da komisija sprema ukrepe za to, da bi preprečevali tako imenovan turizem iskanja najbolj ugodnega socialnega sistema socialne pravice, je treba krepiti in si jih zaslužiti, ni jih mogoče kar tako zahtevati. Nekaj časa je pač treba delati v določeni državi članici, preden je človek upravičen do teh plačil. Po enem mesecu delavec praktično še nima dovolj stikov z trgom dela ali državo članico zdaj pa še gospodarsko nedejavni otroci in indeksacija daja to za otroke, to naj ne bi bil več del predloga, čeprav razumem. Mislim, da bi lahko govorili tudi o tem, ali je možen izvoz dajatev na daljši rok. Ne vem, ali bo to prispevalo k novim delovnim mestom. Mislim tudi, da ni primerno še zdaj govoriti o nekem organu za socialno varnost ali o neki listini za socialno varnost. Mislim, da tukaj prehitevamo. Dobro bi bilo, če bi pripravili besedilo brez skritih zadnjih vrat ali vrzeli. Besedilo mora biti čim bolj jasno in zaključeno. To je naš pristop in samo sem pripravljena delati na tem. Hvala, hvala gospod Harkin, izvolite Alde. Hvala hvala poročevalcu, veselim se že konstruktivnih razprav in dobrega dela, upam. Nekaj elementov želim izpostaviti. 5, 6, 7, 55 do 61, to so predlogi sprememb, kjer poročevalec govori o usklajevanju socialne varnosti. To je zelo zanimivo, ampak pričakujemo, da bomo dobili predlog komisije, to bo naslednje leto, o organu EU za delo in da bomo dobili predlog o evropski številki socialnega zavarovanja. Ne vem, kako bomo to uskladili. In tudi predlog spremembe 39 uvaja dve nove obveznosti. Mislim, da to omenja tudi predlog, ki sem ga sama pravkar omenila. Govorimo tudi o sistemih mreženja. Moje vprašanje pa je, A ni temu namenjen sistem, ki ga že imamo? Izvažanje dajatev, poročevalec ne predlaga oziroma ne podpira predloga za šest mesecev z možnostjo podaljšanja, podpira samodejno izvažanje dajatev. Po našem mnenju je predlog komisije bolj uravnotežen, bolj utemeljen na dokazih in države članice imajo več prožnosti, tudi kar zadeva seštevanje poročevalec to zniža z treh mesecev na en mesec. No, nam se tri mesece zdijo boljša rešitev, ampak seveda pripravljeni smo o tem govoriti, da vidimo, ali je mogoče najti soglasje. Kar zadeva predloge spremem glede na potajnih delavcev, nekateri predloge spremem so precej občutni in v odboru smo pred časom dobili zelo občutljivo soglasje in trialog še vedno teče, zato moramo biti previdni. Briše se sklic na 24 mesecev, naprimer. Tukaj moramo biti previdni. Čezmeni delavci, nekaj predlogov spremem, tako se zdi, uvaja koncept morebitne jurisdikcije, predlog spremembe 13, naprimer. Ali pa gre za morbitno zavrnitev vnaprej, kako je navedeno v predlogu spremembe 38. Gospodarsko nedejavni ljudje, seveda mi ne bomo kodificirali sodne prakse Evropskega sodišča, to ni naša obveznost, ampak predlog komisije je, da država članica to lahko podpre. predlog smo pripravljeni preučiti, ampak popolni izbris gre predaleč. Kar zadeva dolgotrajno nego, strinjam se načeloma s tem, da bi morali uskladiti dolgotrajno nego in v kontekstu mobilnosti znotraj EU moramo poskrbeti, da predlog ne bo obremenil usklajevanja sistemov socialne varnosti, zato ker so pravila na tem področju zelo različna. Nekatere države članice plačujejo v denarju, druge v blagu. In vprašanje je, ali potrebujemo ločeno poglavje na to temo. In na koncu še nekaj, splošen komentar. Poročevalec je govoril o turizmu, ko ljudje iščejo najbolj ugodne sisteme. No, to se sicer pojavlja, ampak stopnja je zelo nizka. Pomembno pa je povedati, da je dojemanje drugačno. Naša vloga pa je mora biti, da poskusimo zapreti vse vrzeli, ki se pojavljajo in to moramo tudi na jasen in viden način storiti. S tem bi lahko pomagali odpraviti to dojemanje, ki se pojavlja v javnosti, čeprav se v realnosti te stopnje ne približujejo nekim velikim in pomembnim številkam. Hvala, Gavi Cimer, hvala, tudi jaz se strinjam, da je kolega Giambala so pravi odlično delo. Mislim, da lahko to podprem kot poročvalko v senci iz moje skupine. Dobro, pri nekaterih točkah se moramo še pogovoriti in imeti razpravo. Kar zadeva predloge sprememb v našem odboru, lahko rečem, da imamo mi v središču pravico do socialne zaščite in da mora to veljati za vse državljane EU. Vsi morajo imeti socialno varnost in zdravstveno varstvo. In poskrbeti moramo, da se pravice ne bodo krčile ali odpravljale. Dobro, najprej tisti lažji problemi, indeksacija družinskih dajatev. Niti komisija niti poročevalec ne želi tega indeksirati, s tem se strinjam, vem, da je to sporno v svetu. Tukaj ima poročevalec našo podporo, kar zadeva dolgotrajno nego, tudi o tem smo že nekaj slišali. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da bi morali poglave ohraniti v okviru zdravstvenega varstva. Potrebujemo jasno definicijo nege in prilogo, kjer bodo navedene te storitve z ustreznimi socialnimi partnerji in poklicnimi organizacijami. Moramo sodelovati tukaj. Ne smemo imeti ločenega poglavja, mislim, da moramo biti smotrni in to mora biti vključeno kot ločena storitev v prvem poglavju. Izvažanje tajatev, to je problematično v državah, ki izplačujejo bankarske dejatve v denarju, to moramo še rešiti. To zdaj ne velja samo za države, naprimer v vzhodni Evropi, ki imajo drugačne sisteme zdravstvenega varstva. Zdaj pa kar zadeva napotene delavce. Jaz bi črtala sklic na direktivo o napotenih delavcih. Gre za ločena področja v pravu. In če bomo oboje povezali, ne bomo zagotovili več jasnosti. V uredbo ne bi smeli vključiti sklicevanja na direktivo, kar zadeva formular A1 in goljofije na tem področju. Strinjamo se s tem, da se moramo boriti proti goljofijam. Po 15 dneh morajo imeti organi možnost zagotoviti vse podatke, če se to ne stori, potem je treba ustrezno ukrepati. To je v interesu socialnega varstva zadevnega delavca, kar zadeva trajanje napotitve in spremembe na tem področju, da, ampak jaz bi šla še dlje. Socialno pravo bi moralo začeti veljati po šestih mesecih, zdaj je rok 24 mesecev. Zadeve bi še razširila. To ne sme veljati samo za samozaposlene, ampak tudi za popolnoma navadne delavce. Tukaj se razlikujemo od poročevalca, kar zadeva izplačila za brezposelnost. Vprašanje socialne varnosti za ekonomsko neaktivne državljane. To sta najbolj sporni točki. Vprašanje je, kako dolgo je mogoče te dajatve izvažati. Podpiramo poročevalca, da bi to razširili na vsa plačila, vse dajatve, ampak eh, nismo prepričani, ali je 65. člen dovolj. Kaj ti gre za določene vrste dejatev, o katerih moramo še govoriti. Kar zadeva seštevanje v državah članicah, zagotoviti moramo, da bodo države članice poskrbele, da bodo delavci že od prvega dne imeli pravico do dajatev. In še ena točka, čisto na koncu. Strinjamo se, da ne sme biti kodificiranja, kar zadeva socialne dajatve neaktivnih, ampak poskrbeti želimo, da bodo tudi delavci v drugih državah članicah lahko plačevali v sisteme socialne varnosti na ustrezen način. To so samo nekatere točke, s katerimi želimo še govoriti z drugimi poročevalci v senci in poročevalcem Gijomom. Bala sem, hvala, Džinla, brte, izvolite. Hvala. Hvala poročevalcu za poročilo. Omeniti želim nekaj elementov, o katerih še govorimo v moji skupini. Gre za vprašanje napotenih delavcev, časovne roke in kako bo to usklajeno z zakonodajo. Vedeti je treba, da so delavci lahko napoteni od enega dne naprej. Torej, vprašanje je, kdaj bodo ljudje začeli prenašati te pravice. Če se ljudje premikajo med različnimi sistemi na zelo kratek rok, potem je treba upoštevati, kaj to pomeni za pravice teh posameznikov. Začela bi z načelom enake obravnave. Predlog komisije nas skrbi, kar zadeva kodificiranje sodne prakse Evropskega sodišča. Menimo, da sodna praksa ni stabilna in nekatere sodbe se sploh ne sklicujejo na direktivo o svobodi gibanja, naprimer. Sodna praksa še ni fiksna. Vprašanje je, kdo je ekonomsko neaktiven. Predlog komisije je zastavljen tako široko, da bi vključil veliko ljudi, ki jih običajno ne bi upoštevali ali šteli med problematične, naprimer upokojenci, raziskovalci in tako naprej. Bolj všeč bi nam bil status quo v zvezi s tem, ne pa predlog komisije. Seveda smo pripravljeni na razprave, ampak skrbi nas, da trenutna sodna praksa ni stabilna, ne daje nam ustrezne usmeritve če pa že da neko usmeritev, potem ta usmeritev ni dobra, zato ker ne koristi državljanom EU. Vprašanje v zvezi z družinskimi dajatvami in indeksacijo proti temu smo. Gre tudi za vprašanje dojemanja tega vprašanja v javnosti veliko, seveda, predstav temelji na mitologiji, izkrivljenih in lažeh. Strinjam se z Marian Harkin, da se moramo mi proti temu boriti, predvsem z resnico. Ko govorimo o zapiranju vrzeli, moramo poskrbeti, da so to res vrzeli, ki vplivajo na življenje ljudi, ne pa tiste vrzeli, za katere politične skupine, nekatere politične skupine v parlamentu in nekateri časopisi trdijo, da obstajajo, pa nimajo vpliva na ljudi. Gledati moramo, kakšno je stanje na terenu, ne pa kakšna je predstava v javnosti. To je za nas zelo pomembno. Vprašanje dolgotrajne ali dolgoročne nege. Imamo nekaj pomislekov strani ponudnikov storitev kajti po trenutni definiciji bi nekateri ljudje bili upoštevani, drugi pa ne. Zato želimo na tem delati še naprej. In kar zadeva vprašanje dostopa do dajatev za brezposelnost po treh ali šestih mesecih, to je razumno, pripravljeni pa smo na razpravo o tem problemi se lahko pojavijo kasneje, zato zaenkrat bolj podpiramo komisijo, kar zadeva predloge v zvezi z kartico socialnega zavarovanja. Po našem mnenju je to nekoliko preuranjeno. Se upravičujem, 4 minute že govorite. To je to, najlepša hvala. Hvala, kdo tukaj iz EFDD.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 sistemi so vedno bolj eh, kompleksni in eh, to velja že desetletja. Eh, socialna Evropa pa je nastala pred 200 leti na podlagi Bismarckovih sistemov. Vse skupaj je delovalo usklajeno. In eh, te države so na to sodelovali prek eh, mednarodnih konvencij in dogovorov že dobro stoletje in težav ni bilo. Poenotenje sistema eh, se razume kot poseganje v subsidiarnost v pristojnosti držav članic. In po našem mnenju je treba tukaj paziti ko si pogledamo številke, vidimo, da vzpostavljamo zelo kompleksne teme, eh, kompleksne sisteme za manj kot 300 eh, tisoč eh, neaktivnih ljudi, manj kot 100 tisoč brezpravčujem čezmenih delavcev in nekaj ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno njego tukaj ne gre za invalidnost, ampak gre za dolgotrajno eh, nego, eh, ki lahko v nekaterih državah, naprimer v Franciji, predstavlja 70 eh, odstotkov proračuna za, te, za ta področja. In ne vem, kako lahko zahtevamo, da bi države članice plačevali za ljudi, ki ne uplačujejo v te sisteme. imamo veliko eh, digitalnih eh, sistemov, eh, podatki so prav tako problematični. Omogoča se dumping prek direktive o napotitvi delavcev. Končala bom, gospod predsednica. Če bi uh, vzpostavili ta uh, sistem, uh, Eh, bi s tem eh, posegali v pristojnosti držav članic, ampak seveda bomo sodelovali s gospodom Balasom in poskušali izboljšati vse te zadeve. Gospa Moran Šrtje, Jazlevecka, Sander, gospod Marta, gospod Lanners in potem jaz. Tudi gospod Rajntke bomo dali na seznam se nama pa je zdaj konec oziroma zaprli smo ga. Dobi besedo gospod Maran Šantje. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kratka bom. Najprej bi se rada zahvalila Gijomu Balasu. To je eh, zelo ogromno eh, delo, tehnično delo, ki je bistvenega pomena, če želimo eh, vzpostaviti socialno Evropo, v katero sama verjamem in jo podpiram prva stvar je ta, da je revizija te uredbe o koordinaciji eh, sistemov socialne varnosti bistvenega pomena, če želimo eh, zagotoviti pravico do eh, gibanja delavcev. In to je pomembno, zato ker je to eden od temeljev Evrope. To poročilo mora izboljšati kroženje naših državljanov po Uniji. Seveda pa se moramo boriti proti goljufijam in zlorabam, to je dejstvo. Ustrajala bi pri treh točkah. Prvič, boj proti eh, podjetjem eh, eh, navideznim podjetjem. In mislim, da je tukaj na, pod vprašanjem naša kredibilnost, zato se moramo proti temu, tej obliki goljofije boriti. Na to uporaba uh, formularja uh, 1a, uh, napoteni eh, delavci in uh, prehod v socialni sistem uh, države gostiteljice. Pogledati si moramo obe besedili, uh, uredbo o uh, harmonizaciji sistemov socialne varnosti, za katero skrbiš ti, in pa direktivo o navoditvi delavcev pri čemer smo z Agnes, pa tudi z vami, gospod predsednica, že začeli trialog. Gre za eh, krepitev sodelovanja med državami članicami in to je pomembno. Imam pa še eno eh, vprašanje za poročevalca, ki ga verjetno pozna, zato ker pozna moje stališče, kar se tiče definicije eh, šestih mesecev. V primeru napotitve delavcev, ta povezava je pomembna, ampak ne vem, če je šestmesečno obdobje dober prak. Mislim, da moramo o tem še govoriti. Na to še preloserembe uh, eh, 24. Za novinarje je to izjemno pomembno. Uh, eh, novinari, ki eh, delujejo v drugih državah članicah, opravljajo pomembno nalogo. Gre za naravo njihovega dela in tukaj nastaja veliko zmede med krajem sedeža določene medijske hiše in eh, krajem dela, tako da moramo eh, rešiti to kompleksno situacijo. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospa Jazlovecka. Izvolite dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, Guillaume. Zelo dobro ste upravili svoje delo. Odlični ste v ulogi poročevalca. Če bi vsi bili tako dobri kot vi, bi naše življenje bilo res preprosto. Kar zdeva socialno politiko, pogosto upoštevamo samo svoje predstave, ne pa dejanskih dokazov. Socialne dejatve so za naše državljane zelo pomembne. Zato bi morali sprejeti odgovornost in pripraviti ustrezne rešitve. Pri dejatvah za brezposelnost se strinjam s poročevalcem. Dejatve bi morale biti izplačene v državi, so, v kateri so bili plačani prispevki. Prav tako bi morali dajatve za brezposobnost plačevati dlje, ne samo tri ali šest mesecev. Poročevalec meni, da bi morali dajatve plačevati do izteka pravic, s tem se strinjam. Kar zadeva gospodarsko neaktivne državljane, strinjam se, da ne smemo omejevati njihovega dostopa do dajatev v državi gostiteljici. Sodišče je podalo svoje mnenje, Sodna praksa je jasna, socialni partnerji so prav tako podali svoje mnenje. Vesela sem, da se ne govori več o indeksaciji družinskih dejatev. Tukaj ne sme biti diskriminacije. Starši so uplačali prispevke, zato ne smemo omejevati njihovih pravic. Zdaj pa problematični elementi. 24 mesecev in možnost spremembe. To obdobje bi moralo biti čim daljše in tudi v interesu delavca. Drugače bo moral delavec pokojnino črpati iz različnih držav. Zato moramo razmišljati na dolgi rok. Mislim, da bi morali ostati pri 24 mesecih. Naš parlament ima podobno mnenje. Prav tako sem proti določbam, ki ovirajo mobilnost, naprimer šestmesečno obdobje v sistemu države gostiteljice. Torej, da je šest mesecev prej treba biti v državi, preden se začnejo črpati pravice in tako naprej. še definicije. Samo zaposleni ne morejo zamenjati delovcev, zato moramo poiskati drugo rešitev. Hvala. Gospa Sonder. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila Gijomu Galasu za upravljeno delo. Hvala, da ste v besedilo vključili vrsto elementov, ki so za nas pomembni. Dotaknila bi se dveh zadev, če dovolite. Prvič, razmere, ki veljajo za čezmejne eh, delavce. Država članica, ki je prijemala socialne prijemke, eh, bi morala plačevati tudi ostale eh, dajatve. Mislim, da vsi izpostavljamo eh, situacijo teh eh, delavcev, ki so seveda zelo eh, mobilni in gradijo to vsakodnevno Evropo, živijo v teh čezmejnih situacijah. Mislim, da moramo najti nek sistem, ki bo upošteval vse težave, s katerimi se lahko soočajo to vrstni meni delavci. ti delavci so odvisni od eh, neke javne storitve, pogosto od eh, te eh, mejne situacije. Veliko iz moje regiji dela naprimer v Nemčiji, zavod za zaposlovanje, ki ga uporabljajo, je tisti v Nemčiji, nastajajo upravne težave, jezikovne težave in ovire. Vse skupaj je precej zapleteno in morda bi lahko naredili več, morda bi lahko okrepili eh, zavode za zaposlovanje, ki že obstajajo v nekaterih eh, regijah in ki so čezmejne eh, narave. Pri nas imamo takšne storitve, ki so francosko-nemške in morda bi lahko kaj podobnega naredili tudi drugot. Ne vem, kako bi lahko ukrepili takšne čezmejne storitve, takšne čezmejne službe. In še ena točka, gospa predsednica, kar se tiče digitalizacije sem sama zelo eh, navdušena nad eh, vsemi temi predlogi. Mislim, da bi lahko resnično naredili korak naprej v tej smeri. Ampak paziti moramo, da ne pride do podvajanja. Eh, danes je namreč na mizi veliko različnih predlogov agencij in različnih orodij in tukaj lahko pride do podvajanja. Hvala. Gospod Martin, izvolite. Merci, madame le président. Tre... Za dve minuti in pol. Hvala, gospa predsednica na kratko, glede eh, čezmenih delavcev. Sam živim v eh, Savojski regiji, poleg eh, Švice, kjer vsak dan eh, na eh, deset tisoče delavcev prečka eh, mejo. Prak, ki ga predlagate, je 12 eh, mesecev. Kaj se zgodi po? Eh, tem. Eh, Švica je sicer šengen, eh, del šengenskega območja, ni pa del Evropske unije in eh, zanima me, kako so zadeve urejene v primeru Švice. Ta 12-mesečni prak se mi zdi malce občutljiv, če bomo uporabili Rim 1. A ne bi morda delavec sam morajo imeti možnosti, da izbere eh, tisto dejatev za brezposobnost, ki eh, se mu zdi najbolj spremljiva. Toliko. Gospod Lenars, dve minuti in pol. Ja, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za njegovo delo. Gre za velik izziv po eni strani želimo preprečiti zlorabe in pa socialni turizem, po drugi strani pa je treba poskrbeti za poenostavitve za čezmejne delavce. Tukaj ne sme biti preveč ovir. Takšen pristop lahko podprem. Strinjam se tudi s tem, kar je povedala kolegica Sander. Eh, komisija je predlagala časovnico 12 mesecev, to se mi zdi precej eh, poljubno. Lahko se zgodi, da nekdo že 20 let dela na nizozemskem, tam plačuje davke, dajatve, potem eno leto dela v Nemčiji in potem je kar naenkrat Nemčija pristojna za plačevanje nadomestila za brezposelnost. Tukaj že moramo paziti na to, da bomo imeli takšen sistem, eh, kjer bomo bolje upoštevali celotno kariero nekega človeka. Ravno v čezmejnih eh, regijah eh, imajo delavci več izbire. Ali je komisija to upoštevala pri delu? Eh, prav tako moramo preučiti, kako bodo lahko tukaj države članice sodelovale, tudi ko gre recimo za. praten dat we in Nederland stimuleren om als je een werkloosheidsuitkering krijgt, om ook. Ko se torej recimo država, kjer človek dobiva nadomestilo za brezposelnost, ne sklada za državo stalnega prebivališča. Eh, skratka, tukaj treba upoštevati tudi razlike med državami članicami. Če ima nekdo pravico do čezmejnega dela, eh, bi uh, se lahko zapletel v razne ovire. Gospa Harkin pravi, da bi um, morali predvideti tudi kartice socialne varnosti. Te teme ne smemo še bolj zapletati, s tem se strinjam. In pa še zadnja točka, indeksacija družinskih dajatev. Tukaj se strinjam, da te indeksacije več ne bi smeli imeti. Gospa Rajntke, naslednja. Hvala lepa. Želela bi spregovoriti o indeksaciji družinskih dajatev. Dejansko imajo države članice sedaj že um, načrte, da bi na ta način uh, zaslužile. Indeksacija Če otroci živijo v državah z nižjimi dejatvami, bi to seveda pomenilo reze. Ampak to bi potem menilo, pomenilo tudi, da bi morali plačevati več dejatev, če bi otroci živeli v državah, kjer so takšne dejatve više. Je pa res, da bi vse skupaj povzročilo velika administrativna bremena in to ni vredostojna politika, to je politika ki uh, ne upošteva dejstev. Zame je pomembno, da bi pri družinskih dajatvah ostali pri stališčih komisije, ne pa da sledimo populističnim zahtevam. Moramo reči, da mora biti to nekaj, kjer je treba zagotoviti enako obravnava vseh delavcev v Evropski uniji. Še sama bi želela nekaj dodati. Če bi torej imeli ločeno poglavje o dolgoročni negi, je treba jasno vedeti, kakšna je definicija dolgotrajne nege, kaj točno to pokriva. Tukaj so najbolj ključna vprašanja, vprašanja osebne asistence, dnevne oskrbe. Tukaj je treba jasno povedati, da ne gre za dodatne pravice, ko gre za osebno asistenco, osebno pomoč. To ni. Eh, to ne more biti predmet izvoza. To ni nekaj, kar bi človek lahko preprosto vzel s seboj v sosednjo državo brez eh, velikih eh, stroških za javne blagajne in, tak, blagajne. in takšnim primerom se je treba izogniti. Prav tako bi poudarila pomen pristopa gospeda, gospoda balasa v zvezi z kvalifikacijo precedenčnega prava. In pa strinjam se tudi z tem, kar ste povedali o dumpingu. Sedaj smo obdelali seznam govornikov oziroma še nekdo želi besedo. Gospod Kanja, eh, na temat. Gospa predsedujoča, Želela bi predlagati še eno sejo o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Ta dosje je ključnega pomena. Veliko bo predlogov spremen, veliko bo novih predlogov, idej. Danes je imel vsak na voljo samo dve minuti. To ni dovolj. Apeliram na vas. Mislim, da bi morali imeti še eno izmenjavo stališč oziroma poglobljeno razpravo o tem. Hvala za vaš predlog. Tudi jaz se strinjam s tem, da bi morali tej razpravi nameniti več časa. To je ključnega pomena za nas, ko gre za dogoročno vizijo in tudi, ko gre za prihajajoče evropske volitve. Gospe Jodi Parelis, Gospodu Džodijo Parelu dajem besedo iz komisije. Najlepša hvala, gospod predsednica, in hvala tudi poročevalcu gospodu Balasu ter vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Na kratko bi se rad dotaknil pozitivnih elementov tega doseja, odkar eh, je gospod Balas začel svojim poročevalskim eh, delom. Pripravijo nam reč eh, vrsto javnih predstavitev. V odboru smo ugotovili, da obstaja precej konsenza, kar se tiče predloga komisije. Precej konsenza, seveda, ne, ustri, ne strinjamo se glede vsega. Uh, poročevalec in uh, druge politične skupine so vložili vrsto predlogov spremembe, ampak uh, mislim, da moramo hitro napredovati, to je pomembno. Izpostavil bi tudi uh, to, da svet dela po poglavjih in da so trenutno prišli do delnega skupnega pristopa pri uh, vrsti um, poglavi. In na naslednjem zasedanju sveta za socialne zadeve decembra uh, Eh, obstaja tudi možnost eh, skupnega pristopa pri dveh dodatnih eh, poglavih. To pomeni, da bi lahko s trialogi začeli, če bo parlament dobro delo, v prvem trimestru naslednje leto, kar je dobra novica za ta dosje kot so dejali vsi sodelovci v razpravi, je to zelo pomemben eh, dosje, ker je namreč zato, da olajšamo mobilnost eh, delavcem, brez da bi ti izgubili eh, svoje pravice, ko uporabljajo pravico do prostega gibanja. Omogočiti moramo javnim upravam, da se borijo proti goljofijam in zlorabam in dati moramo na voljo ustrezna sredstva. In mislim, da se glede teh ciljev strinjamo, komisija se veseli, da lahko hitro napredujemo pri tem dosegu. Hvala. Thank you. Uh, Hvala. Pripravili bomo novo časovnico. deadline for amendments. But we... Ne vem, če bo to spremenilo rok za uložitev predlogov sprememb, čaka nas tudi javna predstavitev, no ampak takoj, ko bomo našli kakšen trenutek za dodatno razpravo, bomo skušali to organizirati. Tako da boste lahko spregovorili še vsi tisti, ki danes niste imeli možnosti za to. Gospod Bala, se za zaključne pripombe. Hvala, gospod predsednica, hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi gospa Jaslovjecka, podpiram vaš predlog, če lahko eh, najdemo eh, datum za nov sestanek, bom tega zelo vesel. Če pa to ne bo mogoče, pa bom eh, poskušal sodelovati tudi z drugimi poslanci in poslankami, ne zgolj s poslanci, ki so poročevalci v senci. Seveda ne bom mogel stopiti v stik z vsemi predstavniki vaše skupine, ker vas je veliko, ampak vseeno bom na voljo. Eh, čim večjemu številu. Seveda pa so na eh, vrhu seznama poročevalci v senci. Gospod eh, Lebel, predstavnik komisije, se ne moti. Res je, da so stališča včasih deljena, Res je tudi, da se pogovarjamo o eh, predlogu komisije, to je res. Gospod Kurel, eh, parlament bo poskušal hitro napredovati, enotno napredovati, če bo to mogoče pri tem dosegel. Izpostavil bi nekaj vsebinskih točk. V zakonodajnem besedilu eh, bi se lahko pogovarjali o različnih eh, zadevah, ampak eh, vsakeč, ko predsednik Evropske komisije oznani nekaj pomembnega in mislim, da je nek evropski socialni organ za delo pomembna stvar. O tem je treba govoriti. Lahko bi rekli, da to morda nima mesta v tem besedilu, ampak eh, sam imam drugačno mnenje. Eh, ti koncepti so danes eh, zgolj besede, ampak državljani si jih zapolnijo. Ne vem, če naprimer zasedanje na vrhu v Gotemburgu eh, odraža neko socialno eh, Evropo. Nisem prepričan. Eh, in paziti moramo, da ne bo ostalo zgolj pri tem. Nekaj besed v zvezi eh, s Švico. O tem je govoril predstavnik e NF. Moja in vaša država veliko denarja uplačujejo v socialno eh, varnost. To je res. Lahko pa vam zagotovim tudi, da Švica prav tako sodeluje pri koordinaciji sistemov socialne varnosti. Eh, to velja tudi za Lichtenstein in Norveško, naprimer. Kar se tiče eh, čezmejnih delavcev, gospa Sander, pogledati si moramo, Eh, kaj bi eh, lahko naredil Eures. Eh, morda bi lahko favorizirali napotene delavce, tako da bi se lahko ti srečevali zavodi za poslovanje v državi, kjer bivajo, ne v državi, kjer delajo. Te ideje še nisem imel, ampak mislim, da je to dobra ideja, ki jo moramo analizirati. Vemo, da obstajajo različna mnenja, eh, kar se tiče eh, predlogov komisije, eh, pa tudi mojih predlogov. Nekateri bodo podpirali naprimer moje predloge, kar se tiče seštevanja brezposobnosti, izvažanja pravice do dajatev za brezposobnosti. Na to imamo tudi formular 1a. In uh, tukaj gre spet za različna mnenja, uh, ki gredo onkraj uh, političnih skupin. Včasih gre za našo nacionalno pripadnost, uh, za države, v katerih delujemo. In najti bomo morali neko srednjo pot. Seveda bi lahko komisija poskušala najti uh, uh, neko srednjo pot, ampak uh, to lahko poskusimo narediti tudi mi. Gospa Harkin je dejala, da ne smemo. Uh, vključevati preveč v to besedilo, ampak ne vemo, kaj eh, je, kaj, kakšna bo ta platforma, eh, o kateri ste govorili. Ravno zato sem dal eh, primer belgijskega sistema, eh, ki združuje celo vrsto podatkov, ki jih lahko na to uporabljajo javni organi. V nasprotnem primeru, če ne bomo imeli takšne platforme, eh, bomo spet pristali v. Eh, ISEM sistemu Evropske unije. Vzpostavili bomo platformo, ki je ne bodo uh, veliko uporabljali. Nočem uničiti te uh, platforme SSI, um, ampak ji želim dati zgornji nek bolj uh, natančen format. Na to uh, vprašanje dolgotrajne nege. Tudi tukaj imamo nasprotujoče si uh, elemente in mnenja pripravili smo javno predstavitev eh, za to poročilo in konfederacija eh, sindikatov, Evropska konfederacija sindikatov je bila za eh, te predloge o dolgotrajni negi. Želeli so, da sodelujejo pri oblikovanju tega ločenega poglavja. Tudi socialni partnerji morajo sodelovati in po mojem mnenju je ločeno poglavje najboljša možnost. Sem pa seveda pripravljen o tem razpravljati, če želite na koncu še vprašanja, ki so povezana z indeksacijo in eh, kodifikacijo. Najprej vprašanje kodifikacije. Svet danes ni za kodifikacijo, mislim, da eh, je to jasno. To lahko razumemo in razumem eh, argumente v tej smeri. Če bi danes eh, podprli takšno kodifikacijo v trenutni obliki, bi eh, nastalo vrsto problemov. Sam sem se pripravljen o tem eh, pogovarjati, ampak ne vem, kako bi lahko naprimer izvedli delno kodifikacijo pri tej temi. Mislim, da je to težko in mislim, da moramo ohraniti pristojnosti zakonodajalcev takšne, kakršne so. Na to vprašanje indeksacije Eh, dejali ste, da o tem nisem govoril. Ne, o tem sem govoril, ampak ne bi bilo treba o tem govoriti, zato ker eh, komisija ni podala predloga v tej smeri. Vemo, da obstaja nekaj držav, nekaj držav, ki eh, podpirajo to indeksacijo. Zadeve se zapletejo, zato ker ugotovimo, ko se pogovarjamo z državami in njihovimi predstavniki, da gre za to, da ponavadi plačamo manj Ampak obstajajo tudi eh, drugačni učinki. Če naprimer neki tuji eh, starši, ki delajo v neki državi in eh, tja pripeljajo otroka, zato ker so tam dajatve više, na ta način lahko nastanejo težave indeksacija bi bila danes eh, precej draga, birokratska in neučinkovita. Tako da sam ne vidim nekega pravega interesa eh, za to, da bi šli onkraj predlogov eh, komisije pri tej temi. toliko z moje strani, ne bom komentiral eh, za enkrat drugih stvari, bom pa analiziral eh, in preučil vse, kar ste povedali. Srečal se bom eh, z vsemi poročevalci v senci, na to bomo imeli skupno razpravo, ki se bo začela januarja. Hvala. Thank you, uh, but it's obvious... Hvala. Jasno je, da nismo imeli dovolj časa, da bi oglobljeno razpravljali o tej temi. Sekretarjat bomo zaprosili naj skušajo najti kakšno možnost za to, da bi lahko ponovno razpravljali o tej temi in to kar najhitreje. morda bo zaradi tega potrebnih nekaj sprememb. Roki pa ostajajo takšni, kot so bili prej. Rok za vložitev predlogov sprememb je torej 10. januar. O razpravah bomo razpravljali od 21. Eh, februarja, v odboru EMPL bomo glasovali 19. junija. Takšen je vsaj sedaj predlog. Sedaj pa točka 5 na dnevnem redu. Gre za varovanje delovca pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Gre za drugo razpravo. Besedo dobi poročevalec gospod Rolan. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da je pomembno eh, spomniti, da je rak eh, prvi razlog za smrt eh, pri delu. To torej niso nesreče pri delu, to so rakavo bolenja povezana eh, z različnimi eh, delovnimi mesti. Rad bi se zahvalil komisiji, ki je po desetih letih, potrebovali smo deset let, da je odprla ta dosje in se odločila za izboljšavo direktive. Imamo tri predloge uh, revizije, tako da bi uh, pokrili te na desetine različnih uh, rakotvornih uh, in uh, drugih nevarnih snovi. Mislim, da moramo iti še dlje. mislim, da moramo redno prilagajati te različne elemente in mislim, da je to tudi verjetno, vsaj po mojem mnenju, v eh, mislih eh, komisije. Sam podpiram eh, našo filozofijo iz prvega sklopa, naša predsednica je bila takrat poročevalka, tudi pri tem drugem sklopu. Biti moramo rigorozni, ambiciozni in praktični rigorozni zato, ker eh, moramo uporabljati znanstvena mnenja eh, eh, znanstvenega odbora, biti moramo ambiciozni, ker moramo zaščititi delavce, biti moramo pa tudi praktični, ker moramo upoštevati različne sektorje in različna podjetja, ki tam delujejo, tehnološke napredke in tako naprej. Pomembni so tudi sporozumi s socialnimi partnerji. Rad bi se zahvalil komisiji za to fazo posvetovanja, ki je eh, nujen predpogoj za takšno delo. Komisija s pomočjo znanstvenega eh, odbora lahko na to uporabi eh, znanstvena dognanja, ko spreminja takšne akte. Podpiram večino predlogov, ki jih je podala komisija. Vseeno pa sem uložil vrsto predlogov sprememb, s katerimi želim boljše zaščititi. Uh, Eh, delavce pred eh, izpusti dizelskih motorjev in eh, policikličnih snovi. To so tako imenovani izpusti oziroma snovi HAP. In države članice so se odločile določiti prak eh, izpostavljenosti in mislim, da je treba eh, čim prej eh, napredovati pri tem delu in to predlagam tudi moj, v mojem besedilu. Logično bi eh, bilo, da eh, okrepimo predloge komisije tudi kar se tiče izpostavljenosti eh, benzopirinu. Na to izpusti dizelskih motorjev. Pričakovanja so velika na strani delavcev. Komisija se je vseeno nažalost odločila, da ne vključi dizla v eh, ta drugi sklop. To obžalujem. 6 milijona delavcev je eh, potencialno izpostavljenih izpustom dizelskih eh, motorjev in eh, ogromno ljudi izgubi življenje vsako leto raz, ra, ravno zaradi tega in to je alarmantno. Sam predlagam, da torej tudi izpuste dizelskih motorjev vključimo v področje uporabe te direktive in da določimo uh, omejitev 50 mikrogramov na kubični meter in eh, to je prak, ki bo začel veljati v Nemčiji v naslednjih tednih. To je tudi prak, eh, eh, ki je višji od povprečne vrednosti izpustov. Ustrajal bi še pri dveh elementih in to je preventiva in nadzor. Vse, kar se tiče zdravja, je povezano ravno s preventivo. Preventiva je tista najpomembnejša zadeva spoštovati moramo celo vrsto eh, pravil in na to moramo nadzirati izvajanje teh pravil, drugače vse skupaj nima ravno smešna, eh, smisla. Sektorski dogovori s socialnimi partnerji lahko podjetjem omogočajo, da bolje upoštevajo snovi, ki jih uporabljajo in eh, spoštujejo pravila in uporabljajo urodja, ki omogočajo ustrezno upravljanje s temi snovmi. Ravno zato je pomemben eh, sporazum, kakršen je Nepsi, naprimer, ali pa drugi sporazumi, eh, ki jih eh, sklenijo akteri in socialni partneri. Na ta način lahko namreč resnično zmanjšamo izpostavljenost delavcem. Pri Nemci je šlo za uh, kristalno uh, snov in mislim, da lahko tukaj najdemo navdih. Uh, vsi akteri pa lahko sedajo za isto mizo in se na to eh, dogovorijo o podobnih eh, zadevah, ko gre za skupne interese. Ko predstavniki delavcev podjetja in eh, drugi proaktivno poskušajo zaščititi zdravje, lahko s tem pridobimo vsi. Delavci so bolje zaščiteni, podjetja delujejo bolje, obenem pa je eh, delo zakonodajalcev lažje, zato ker lahko eh, pripravimo boljše predloge, ki odražajo realno stanje. Pomemben je seveda tudi eh, nadzor, eh, število preiskav in kakovost tega nadzora. Ne moremo pa to eh, omejiti zgolj na sankcioniranje podjetij, ki ne spoštujejo pravil. Mislim, da moramo identificirati vzroke nespoštovanja in na to eh, omogočiti podjetjem, da eh, rešijo te težave in izboljšajo eh, učinkovitost direktive, kakršna je ta. Še posebej to velja za MSP-je. Nadzor je pomemben, strinjam se, da so sankcije lahko zelo uporabne, ampak pomembno je predvsem, da ozaveščamo in pomagamo podjetjem, da eh, bolje upoštevajo eh, potrebo po zaščiti zdravja delavcev. Poskušal sem upoštevati eh, mnenje enih in drugih. Gospa predsednica, tako kot smo to naredili v prvem sklopu Marita, bomo eh, sedaj nadaljevali, pripravili bomo konkretne predloge za eh, problematiko, s katero se soočajo podjetja in delavci. Uh, you, yes, uh... Hvala, gospod Roland. Sama bi želela besedo kot uh, ena izmed poročevalcev v senci. Najprej se vam zahvaljujem za vaše delo. Poročilo je zelo dobro. Mislim, da smo se uh, v, ob prvi reviziji direktive veliko naučili, tako ko gre za vsebino, pa tudi ko gre za sam postopek. Strinjam se z predlogom gospoda Rolana, kar se tiče vključitve um, dizelskih motorjev. To se mi zdi izredno pomembno. Strinjam se z gospodom uh, Rolanom, da bi morali tukaj kot uh, kriterij uporabiti elementarni oglik. Eh, tako bi zajeli vse oblike dizelskih motorjev, ki so najbolj pomembni. Uh, in eh, tako je priporočil tudi odbor SKOA. Eh, predlagam, da bi za dušikove okside predlagali mejne urednosti, to je lahko dodatni kriterij, ko gre za izpušne pline dizelskih motorjev in s tem bi zajeli tudi eh, sodobnejše dizelske motorje. Tukaj se spet opiramo na mnenje um, znanstvenega odbora o dizelskem motorju. Um, no, mislim, da bi morali sploh objaviti vsa mnenja tega znanstvenega odbora na področju omejitev poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem, tudi tista poročila, ki so jih pripravili v času komisije Baroso. To je v javnem interesu in mi se zauzemamo za preglednost. No, pri tej reviziji uh, je treba omeniti še neko pomembno vprašanje in sicer gre za prihodnost eh, tega znanstvenega odbora. Eh, širijo se govorice, da bo delo odbora reorganizirano, zato bi želela poudariti, kako pomembno delo opravlja, opravlja skol tudi za parlament. Ne smemo izgubiti njihovih strokovnih mnen. Ehm, tako recimo ne bi mogli preučiti teh mejnih urednosti brez njihovega epidemiologa. Skratka, podpiram poročilo uh, gospoda Rolana in strinjam se z vključitvijo dizelskih motorjev. Sedaj pa dajem besedo naslednjemu poročevalcu v senci oziroma poročevalki, to je gospa McIntyre, ki pa je ni tukaj. Besedo dajem gospi Stevens. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, govorim o imenu gospe McIntyre, ki je danes ni tukaj. Najprej bi pozdravila drugi krok predlogov sprememb. Zahvaljujem se poročevalcu za eh, poročilo. Mene vrednosti, ki jih je predlagala komisija, so plot eh, dogoročnih eh, evalvacij in drugih pregledov. Za, uredn za določanje vrednostnih mej obstajajo ustaljeni postopki, ki ga zagotavljajo, da so te mejne vrednosti smiselne, izmedljive in racionalne. Seveda je treba znižati število smrti zaradi izpostavljenosti rakotvornim in drugim eh, nevarnim snovem, to je izredno pomembno. Menim, da bi morali omejiti poklicno izpostavljenost rakotvornim uh, snovem, predvsem z ustreznim upravljanjem tvegan in z ustreznim nadzorom. Prav tako bi morali prepoznati pomen najboljših praks, eh, tudi, ta, tudi ko gre recimo za socialni dialog, nepsi. Bistvenega pomena je, da sprejmemo takšne politike, s kateri bomo lahko eh, v kar največji meri zmanjšali izpostavljenost rakotvornim snovem. Te mora biti na takšni eh, ravni, da uh, bomo zmanjšali tveganja zaradi izpostavljenosti uh, rakotvornim ali mutagenim snovem. Uh, um, treba je vedno omogočiti državam članicam, da zastavljajo tudi niže ravni, kot so tiste iz eh, direktive. Eh, države članice bi morale aktivno spodbujati podjetja in druge akterje naj stremijo k najnižjim mejnim urednostim. Ne moramo pa imeti tako nizke mejne urednosti, da te ne bodo izvedljive. Vsakršen novi predlog za spremembo mejnih urednosti mora biti plot strogega postopka. Uh, Um, za ugotavljanje mejnih urednosti. Naša skupina ima zato nekaj pomislekov uh, v zvezi z menjimi urednostmi za dizelske motorje. Kakor veste, je komisija pri svojem predlogu se odločila, da bo izključila uh, DII um, kakor je komisija povesa, povedala v eh, oceni učinka, ki spremlja njen predlog. SCOL je odločil, da trenutno ni mogoče tukaj določiti smiselnih mejnih urednosti. Ampak prav gotovo je tukaj možno najti nek kompromis. Morda bi lahko komisija. Um, Tukaj uh, naročila še kakšne dodatne evalvacije. Uh, skratka, moja skupina pa želi, da bi imeli smiselne mejne urednosti in zato bomo vložili tudi nekaj predlogov sprememb v katerih bomo izrazili naša stališča. Hvala lepa, gospod Kalvešan Bonje, naslednji. Merci, madame la présidente. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsednica. Govoril bom v španščini, zato ker sem se že pogovarjal eh, z gospodom Lanom na štiri uči. De? V imenu skupine Alde bi želel najprej čestitati gospodu Rulanu za upravljeno delo. Mislim, da tako predlog komisije predstavlja odlično izhodišče, kakor tudi ta prvi predlog gospoda Rolana, ki predstavlja pozitiven prispevek k predlogu. Pozdravljam tako pobudo komisije, kakor tudi cilj tega predloga. Sam sem optimističen. Eh, optimističen sem tudi glede prvega predloga gospoda Rolana. tukaj se moramo distancirati od moralnih ali etičnih ideologij. Seveda moramo paziti na to, da nas ne bodo označili za sovražnike delavcev, da jih želimo ogrožati. To je absurdno. Noben poslanec v nobeni politični skupini um, ne dvomi v to, da je najpomembnejša predvsem skupina pri vsem skupaj, predvsem varnost in pa zdravje delavcev. Ampak tukaj gre predvsem za vprašanje ravnotežja. Pomembni tehnični napredek, ki zahteva od nas, da stalno posodabljamo našo zakonodajo, seveda to pomeni, da moramo stalno posodabljati naše predloge, ampak za vse mejne vrednosti moramo imeti predvsem znanstvene utemelitve. Skratka, to ni enostavno. Vsakič, ko pride do kakšnega tehničnega napredka, moramo potem posodobiti tudi mejne vrednosti, ki so s tem povezane. Jaz se seveda zauzemam za racionalno uporabo previdnostnega načela. Tukaj ne moremo biti poljubni ali arbitrarni. No, o številnih vidikih iz poročila smo že razpravljali v okviru socialnega dialoga. Ne smemo pozabiti tudi na to, da ko gre recimo za majhna in srednje velika podjetja, je pogosto tako, da je sam lasnik ali vodja podjetja izpostavljen eh, enakim menjim vrednostim kot eh, njegovi delavci. No, uh, seveda želimo podpreti nekatere izboljšave, ki jih je predlagal gospod Rolan, recimo, ko gre za DNL in pa tako naprej. Um, skratka, gospodu Rolanu želim zagotoviti, da bomo še naprej konstruktivno sodelovali. Um, seveda se moramo posvetovati tudi z sindikati, z eh, predstavniki delavcev, predvsem pa nas zanima nadaljne mnenja komisije, tako da bomo videli, kako je lahko možno doseči neko boljše ravnotežje. Del todo, del, eh, de según qué diesel, según qué motor y qué es lo que produce. Muchas gracias. Hvala lepa. Thank you, Mr. Kalešambon. I'll give the floor to Mr. Le Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Jariku. Merci, madame la Najlepša hvala, gospod predsednica. Tudi sam bi podprl predstavitev gospoda Rolana in pozdravil njegovo delo. Mislim, da bomo zapolnili zelo pomembno eh, vrzel in to je vključitev dizla v področje uporabe te direktive. Ne smemo pozabiti na 19 milijonov delavcev, šoferjev, eh, dostavljačev, ki so pogosto izpostavljeni izpustom dizelskih motorjev. Pogosto slišimo dva argumenta za izključitev eh, izpustov dizelskih eh, motorjev iz področja uporabe te direktive. Prvi argument je ta, da naj bi bili novi motori eh, bolj učinkoviti in, ma, eh, in naj ne bi onesnaževali tako kot starejši, ampak eh, dvomim v to. Drugi argument pa je ta, da je benzopirin zgolj uh, ena od uh, podkategoriji policikličnih aromatskih oglikovodikov, ki jih je eh, omenil gospod eh, Rona. Izpostavljenost policikličnim aromatskim oglikovodikom eh, bi naj bila omejena zgolj na izpostavljenost kože. Kot predlaga gospod Roland, pa bi bilo uh, pametno razmisliti o uporabi previdnostnega načela. Previdnostno načelo je tisto, na katerem eh, bi morali graditi to eh, besedilo. Vprašanje formaldehidov, etilenov in tako naprej je prav tako eh, pomembno, kot to izpostavlja tudi Evropska konfederacija sindikatov. Ne smemo pozabiti niti na. Eh, zdravstveno eh, osebje. Tudi to je namreč izpostavljeno eh, kancerogenim snovem in zdravilom, ki uničujejo celice. Rad bi se zahvalil gospodu Rolanu za uporabo tega previdnostnega načela, ki ga najdemo v predlogu spremembe 18. strinjam se tudi, da bi morali redno uh, nadgrajevati to besedilo, tako da bo upoštevalo razvoj eh, mnen eh, raziskovalcev, sindikatov, zdravnikov in drugih. Popolnoma se strinjam pri tem, da moramo uh, Eh, s tem, da moramo ustrajati pri preventivi in pri eh, nadzoru. Mislim, da bi bilo dobro vključiti tudi sklic na prihodnje delo eh, na področju toksičnih snovi, kar je prav tako pomembno za človeško vrsto. Naprimer, pri tem je treba sodelovati s predstavniki eh, delovnega zdravstva in eh, drugimi in mislim, da moramo ukrepiti besedilo v tej smeri. Hvala. Hvala. Karima Deli. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod Roland. Dober dan hvala za upravljeno delo. Sama bom s preprostimi besedami povedala naslednje. Hvala za vaše delo, zato ker gre za srčiko te problematike, ko govorimo o izpustih eh, dizelskih motorjev. S tem bomo eh, zapolnili to grozno vrzel, ki jo je za sabo Eh, postila Evropska komisija. Komisija je izključila eh, dizel eh, iz področja uporabe te direktive. Moja skupina, skupina zelenih, je že uložila vrsto predlogov sprememb v prvi fazi, v prvem krogu obravnave besedila. In tega ne obžalujemo, to moram dejati. Mislim, da Evropska komisija ne. Eh, sliši sporočila, ki ga sama pošilja v svet. Pripravili smo preiskavo Dieselgate v eh, parlamentu. In ta osnutek poročila mora omeniti eh, Diesel. To je najmanj, kar lahko naredimo. Hvala, gospod poročevalec, za to. Ampak mislim, da mora Evropska komisija ob enem razumeti te številke. ponovno moramo omenjati te grozne številke, ampak vsako leto, kolegi in kolegice, vsako leto vsak evropejec in vsaka evropejka sta izpostavljena eh, dizelskim izpustom. Gre za 19 milijonov delavcev ki so vedno bolj izpostavljeni izpustom zaradi narave njihovega dela. Dejstvo je, da eh, so izpusti dizelskih motorjev eh, rakotvorni. To je dejstvo, to ni mogoče, ampak to je dejstvo. Mediji potrjujejo to, kar eh, smo že dolgo uh, imeli v mislih. Uh, imeli smo škandal Fiat Chrysler. Uh, vsi se soočamo z isto uh, težavo, vemo, kako nevarna je ta snov. Vključiti je treba uh, izpuste dizelskih motorjev v področje uporabe te direktive, ampak to je tisti minimum. In ne razumem, kdaj se bo Evropska komisija prebudila? Ali čakate, da se bo zgodilo uh, kaj zelo uh, hudega, kakšna katastrofa? Dizel je nujno vključiti to besedilo. Ampak mislim, da moramo iti onkraj tega. nočemo še enega azbesta. In parlament eh, mora prevzeti svoje pristojnosti, zato bomo uložili predloge spremembe, s katerimi želimo klasificirati eh, toksične in rakotvorne snovi. In to je eh, bisfenol A. Drugi predlog spremembe, ki ga bomo uložili, upošteva eh, potrebe skupin, eh, ki so izpostavljene največjim eh, tveganjem. To so seveda ženske, ehm, nosečnice in sam zarodek. Naprimer, Nizozemska je eh, bolj natančna pri tem kot eh, Nemčija, na no, vkljub eh, nekaterim mnenjem. To poročilo je zelo pomembno, gospod poročevalec. Če želite in če ta odbor in ta parlament želita, da ljudje ponovno zaupajo Evropi, ki jih ščiti, potem moramo biti predvsem bolj ambiciozni, kar se tiče eh, zaščite zdravja. To, da delavcu eh, dajemo plačo, še ne pomeni, da lahko delodajalec na to onesnažuje tega delavca in škodi njegovemu eh, zdravju. Ravno zato je treba upoštevati, da sedaj, ko govorimo o tehničnih izboljšavah, eh, to brez doma drži, ampak previdnostno načelo ne sme ostati nekje ob robu. Gre namreč za zdravje ljudi. In ljudje niso eh, poskusni zajčki. Končala bom, gospod predsednica. Ko nekdo eh, dela s kemičnimi snovmi 10, 20, 30 let, eh, ne more na to po koncu eh, delovnega staža ugotoviti, da ima pred, življenje, pred sabo zgolj še 7 let življenja, zato ker je ta oseba delala s kemičnimi snovmi, ki so škodljive. Vse to je treba povedati Evropski komisiji. Kar se tiče dizla, vam lahko zagotovim, da smo zgolj na začetku tega boja in ne bomo se eh, pustili. Hvala, gospod Rola. Hvala. Ne vidim nobenega predstavnika EFDD. Besedo torej dajem gospe Melon. Najlepša hvala, gospod predsednica, in hvala tudi gospodu Rolanu za opravljeno delo. Imam dva tipa eh, pripomp. Najprej, kar se tiče eh, formata, pet odborov naj bi pripravljalo ta dosje. Štiri so, štiri so se odločili, da ne pripravijo eh, mnenja. Odbor Envi mi je omogočil, da sem poročevalka za ta dosje. Že drugič je uh, bilo moje poročilo vrženo v koš zaradi predvsej nedemokratičnih razlogov. To je eh, predvsej velika škoda, zato ker bi lahko uh, dopolnili uh, delo tega odbora. V prvem poročilu sem uh, jasno izpostavila previdnostno uh, načelo, kar se tiče tistih snovi, ki jih sedaj najdemo tukaj v tem besedilu. To se morda sliši uh, uh, smešno, ampak teme so zelo resne, tako da zadeve niso smešne. Šokirana sem, da toliko govorimo o dizlu, ko pa je veliko tudi drugih rakotvornih eh, snovi. Vedno več ljudi eh, se sooča z rakotvornimi obolenji zaradi več različnih dejavnikov. S tem ljudje plačajo svojim zdravjem in po 50 letih eh, neravno ustreznega spoštovanja pravil v eh, podjetjih. Spoštovati moramo nek eh, minimum, to je res, ampak če je te pragove pretežko spoštovati, jih podjetja ne bodo spoštovala. To pomeni, da delavci bodi si ne bodo uh, zaščiteni, uh, Eh, bolj kot prej, bodi si bodo morala podjetja zapreti svoja vrata. Ravno zato moramo napredovati pri tem doseju. Eh, če podjetje krši pravila, se delavec sooči eh, s še eno težavo. Upoštevati je treba različne načine obolenja, različne faktorje, različne države eh, in to, da eh, na to delavec doseže, da mu je priznana neka delovna bolezen, je izjemno, izjemno eh, težko. Seveda je pomembno, da pokrijemo vse rakotvorne snovi, vključiti moramo tudi dizel, ampak gre za eh, nekaj, kar je zelo razširjeno eh, in eh, tem izpustom niso izpostavljeni zgolj delavci, ampak tudi drugi in spet bodo verjetno kršena, kršene pravice delavcev. Delati moramo v interesu delavcev. Sodelovali bomo z gospodom Rolanom, ampak biti moramo pragmatični. Hvala, gospod predsednica. Uh, uh, uh, Sedaj pa nekdo kot predstavnik komisije. Thank you very much, Chair, uh, and uh, thank you, Mr. Roland, for the. Hvala, Gospa predsedujoča, hvala gospodu Rolanu za odlični osnutek poročila. Ta pravzaprav dopolnjuje to, kar ste že dosegli pri prvem krogu predlogu sprememb k tej direktivi. Ta direktiva je zelo močna direktiva. s katero je povezan lahko bi rekel, uh, zamuden, ampak pravzaprav dober postopek, ki vključuje države članice, institucije, predstavnike industrije in tako naprej. Gre za večplasten postopek. Najprej smo imeli posvetovanje z vdrženimi strani, potem svetovalni odbor, potem tripartitni dialog, potem oceno učinka in potem smo imeli še pravno analizo strani komisije, potem smo pa podali ta predlog. Uh, kako je bilo razvidno tudi iz prvega sklopa predlogov sprememb. No, tega sta že sprejeli tukaj v parlamentu, svet pa bo to verjetno sprejel čez en teden. Um, veseli smo, da je parlament spoštoval celoten postopek iz osnutka. Poročila gospoda Rolana je jasno, da je prišlo že do kar nekaj izboljšav, no, kar se pa tiče rezultatov. Gre za tekoč postopek, investirali smo veliko virov, zato moramo biti uspešni. To pomeni, da preučujemo različne sklope substanc, ne moremo oceniti vseh krati, kajti ocene morajo biti skrbno opravljene. Eh, in s tem odgovarjam tudi na nekatere predloge, češ da moramo v eh, evalvacije vključiti več substanc. Ne, to moramo narediti korak za korakom. No, um, ko gre za specifične substance, recimo v prejšnjem primeru smo imeli kristalni kremen, Eh, torej v tem primeru, da, eh, prepoveste, da prepoveste določeno substanco, eh, je treba iskati tudi alternative za to substanco. Če vključite v to direktivo določeno substanco, potem jo mora delodajalec nadomestiti za neko drugo. Zato moramo v skrbnem postopku preveriti, Eh, kakšni so učinki določene substance, kakšni so potem potrebni ukrepi in tako naprej. No, vi ste eh, ta postopek doslej ustrezno upoštevali. Kar se tiče specifičnih substanc, eh, pozdravljamo podroben opis postopka in tako naprej. No, naj spregovorim še o dizelskih motorjih. Tukaj je treba povdariti, da so mnenja odbora Skoel um, javna. Dobro, lahko bi bila laže dostopna, ampak so pa vsekakor javna. Uh, tukaj želim uh, to povdariti, da ne bo kakšnih uh, nesporazumov. No, um, znanstveni postopek se, osredotu, se os, tukaj osredotoča na standarde posamičnih motorjev. Tako mnenja, kakor tudi tripartitni, tripartitni odbor je upošteval ta kriterij. In eh, to je predstavilo določen eh, problem za komisijo. V direktivi namreč nismo mm, mogli najti zakonite, izmedljive, mejne urednosti, ki bi bila povezana z različnimi tipi uh, dizelskih motorjev. Zato, kot ste povedali, gospod Terolan, smo se odločili, da tega ne bomo vključili v ta predlog. Seveda si želimo še naprej sodelovati z vami pri tem doseju. Po sprejemu poročila nas čaka še dialog za svetom. Skratka, mi ostajamo odprti. Moram pa popovdariti, da si komisarka Tisen želi konkretnih izmedljivih predlogov, ki ne bodo imeli kakšnih eh, nenamernih ne učinkov. Skratka, mislimo, da je vaše poročilo zelo dobro in v glavnem se strinjamo za vasemi stališči. Mikrofon, prosim. Oui, euh, mais quelques éléments, mais très... Gospod Porčevalec, gospod Rona. Ja, hvala. Mislim, da je ta dosjen na nek način preprost. Zato, ker eh, imajo vse politične skupine podobne eh, ambicije vsi želimo, da eh, lahko podjetja delujejo, ampak da delujejo tako, da ščitijo zdravje eh, delavcev. Seveda, zadeve niso tako preproste, zato ker je ta dosje tudi zelo tehničen, je zelo kompleksen, tako da eh, na to kompleksnost ne moremo kar tako pozabiti. Seveda so eden od pomembnih elementov izpusti dizelskih motorjev, veliko ljudi je izpostavljenih, gre za zelo eh, široko problematiko. Sam sem se posvetoval z različnimi eh, mnenji, eh, odločil sem se za uporabo elementarnega oglika, ampak pomembno je, da določimo omejitve, ki ščitijo ljudi, ki so pragmatične, ki jih lahko nadzorujemo. novi motori so morda res eh, boljši, ampak če so tako dobri, potem eh, verjetno ne bo tako težko spoštovati teh eh, omejitev. Kar se tiče drugih snovi, se strinjam, da lahko, da želimo čim prej vključiti čim več snovi, ampak biti moramo eh, resni, pristopiti moramo eh, z ustrezno metodologijo. Ravno zato predlagam eh, to stalno revizijo, to drugačno logiko. Srečal sem se s celo vrsto zdravstvenih delavcev, ki so izpostavljeni groznim zadevam. To so ljudje, ki drugim pomagajo pri negi zaradi rakavih obolen, na to pa sami zbolijo zaradi snovi, s katerimi eh, razpolagajo in jih uporabljajo. MSP-ji eh, ne smejo ščititi delavcev manj kot drugi, ampak potrebujemo ustrezno metodologijo, tako da bomo eh, omogočili lažjo spoštovanje pravil za MSP, ki seveda niso v isti situaciji kot velika podjetja. Nadzor je pomembna točka, to je res. Eh, spremljati je treba eh, delavce, kot je dejal gospod L. Jarik in tudi Karima. Pogosto namreč eh, ukrepamo prepozno, ko so ljudje že uh, upokojeni in ko so prepuščeni sami uh, sebi. To delo je pomembno tudi za gospodarstvo. Veliko je namreč stroškov, veliko je uh, stroškov, ki nastanejo zaradi uh, obolen, uh, zaradi uh, takšnih uh, bolezni. Na nek način pride uh, na ta način do poseganja v uh, konkurenco na trgu in tudi temu je treba narediti eh, konec. Sporazum Nepsi se mi resnično zdi eh, zelo pomemben eh, z tega vidika. Upam, da bi lahko že jutri pozvali vse akterje, da sodelujejo na ta način. Ko nam uspe, lahko na ta način rešimo veliko težav eh, in eh, kompleksnost tako za podjetja, kot tudi za druge. Podjetja lahko eh, tako pričakujejo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kakšna bo zakonodaja in so v lažji situaciji, kot pa tista podjetja, ki se znajdejo naenkrat pred novim zakonodajnim aktom, ki ga je treba spoštovati. Hvala vsem za komentarje, čakam že na nadaljevanje dela mislim, da smo sedaj v novi fazi, čakajo nas naslednja poglavja in uh, nove faze revizije, tako da že komaj čakam uh, na nadaljne seje. Hvala. You, Hvala, gospod Roland. Mislim, da je to del razprave, ki jo imamo že leta v tem odboru ali bomo drug drugemu konkurenca v Evropski uniji, si bomo konkurirali z nizkimi plačami. In se ne bomo dogovorili o enakem plačilu za enako delo. Govorili smo o rakotvornih snovih, naprimer. Pristop je enak, vprašanje je enako. Ali bomo imeli dirko do dna? tveganja se pojavljajo v določenih državah članicah, v drugih državah članicah so ambicije više. V vsakem primeru se vam želim zahvaliti za upravljeno delo in nadaljevali bomo z delom odboru na to temo. Rok za vložitev predlogov sprememb je 5. december ob 12 predloge sprememb bomo obravnavali 22. in 23. januarja. V tem odboru bomo glasovali 21. ali 22. februarja naslednje leto. Zdaj pa točke od 6 do 11, gre za razrešnico 2016 za agencije. Gospod Rola, spet ste vi na vrsti, izvolite. Merci, un dosje, ki je tehnično. Najlepša hvala. Ta dosje je z tehničnega vidika bolj preprost kot eh, prejšnji. Imamo šest eh, predlogov za eh, razrešnice za leto 2016. in ti predlogi so pripravljeni na podlagi poročila Računskega sodišča Evropske unije. Ne bom se spuščal v podrobnosti, vseeno pa bi rad predstavil nekaj pomembnih eh, elementov. Veseli me, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so uh, uh, te agencije uh, izvajale svoje delo uh, zakonito in pravilno imamo torej štiri agencije, ki tesno sodelujejo z našim odborom in so zelo pomembne. Upam, da bodo še naprej delali dobro. Vidimo namreč, da eh, je njihovo delo zelo pomembno za naše delo. Rad bi pozdravil tudi eh, dejstvo, da je eh, stopnja izvajanja uporabe sredstev zelo visoka za leto 2016 ampak eh, nekatera, eh, nekatere agencije so eh, veliko sredstev preložile v leto 2017 in to je treba prav to upoštevati. Skrbeti je treba za sinergijo, za sodelovanje med različnimi agencijami, s tem lahko izboljšamo njihovo učinkovitost. Naš odbor je pred kratkim sprejel tri zakonodajne predloge o agencijah in eh, s tem izpostavil tripartitno naravo teh agencij. Poštevati je treba torej eh, sindikate, delodajalce in eh, druge znotraj teh agencij in za me je to bistvenega pomena. Seveda vse ni odlično in zato bi rad izpostavil nove komentarje računskega sodišča, ki jih je treba upoštevati, če želimo izboljšati eh, zadeve v prihodnosti. Nasplošno pa eh, sem zadovoljen z delom teh eh, agencij in upam, da bomo lahko prek konstruktivnega dialoga dosegli dogovor o teh različnih razrešnicah. Hvala. Poročevalci v senci, najprej socialisti. besedo dobi Sean Simon. Took me a while, sorry. Um, thank you and thanks and congratulations to Mr. Hvala, hvala gospodu Rolanu za odlično upravljeno delo, kot običajno vsi smo mu zelo hvaležni. Prepričan sem, da smo vsi zadovoljni. Zdi se, da je vse v redu, v skladu s predpisi in legalno. To je seveda odlično. Samo nekaj hitrih komentarjev temu, kar je povedal gospod Rona. Samo da vam povem za primer Eurofounda zdi se, da so res izvrstna institucija, v sto odstotkih izvajajo priporočila in predpise. V parlamentu se ukvarjam s prekernim delom in sorodnimi dosjeji, zato želim povedati, da so njihova poročila, njihove analize res izvrstni in zelo koristni kar zadeva splošni proračun. Kar zadeva ekonomska, socialna in teritorijalna kohezija, tam je stopnja napake 4,8 odstotka, to je preveč. Veliko dela nas še čaka tam. Strinjam pa se s poročevalcem, ko v četrtem odstavku pravi, da ne potrebujemo dodatnih mehanizmov, potrebujemo le boljše izvrševanje obstoječih mehanizmov. ETF, sodišče nam je dejalo, da prostori v Torinu niso ustrezni. No, v Torinu sem bil, ampak nisem obiskal ETF-a. Obiskal sem le Universo Bimbo v Torinu. Ne bom šel v podrobnosti, ampak če računsko sodišče pravi, da prostori niso ustrezni, potem je treba to res rešiti. CDFOP 99,9 odstotna stopnja izvajanja, to je jasno odličen rezultat. Tudi v parlamentu se zelo zanašamo na njihovo delo. In na koncu še EU OŠA, visoka stopnja izvajanja čeprav ne tako visoka kot leta 2015, mislim, da so vseeno dosegli zelo dober rezultat, s katerim smo lahko vsi zadovoljni. Ni treba povedati nič drugega, zato mislim, da smo v dobrem položaju in tudi poročovalci pripravijo dobro poročilo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Simon. Gospe Trebesius ne vidim iz EKR. EKR prav tako ne zastopa nihče drug, zato gremo k Alde. Alde ima dva poročevalca. Gospod Selimovič, izvolite splošni proračun ETF in agencije. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za opravljeno delo. Mislim, da to predstavlja trdno osnovo za sodelovanje. To je prvo. Prvo mnenje brez pridržka računskega sodišča in mislim, da delo teče v pravo smer. Vsa področja, ki so izpostavljena, so področja, ki so bila izkoriščena za spodbojanje drugih predlogov, ki jih ima komisija. Ampak mislim, da bi morali govoriti o tem, ampak nekje drugje. Tukaj govorimo o razrešnici. Zato je obžalovanja vredno, da so izdatki na področju socialne in ekonomske ter teritorijalne kohezije, ki predstavljajo velik delež finančnih sredstev tukaj, še vedno z veliko stopnjo napaka. 4,8. To je občutna stopnja napake. In še bolj obžalovanja vredno pa je, da so za to krive države članice. V obračune stroško vključujejo neopravičene dejavnosti in upravičence in krši se tudi zakonodaja, kar zadeva javna naročila. Samo ena tretjina od 168 projektov, ki so bili zaključeni na tem področju, kaže, da je pri njih bil uveden sistem merjenja uspešnosti. Ne moramo niti spremljati tega, kar počnemo. 42 odstotkov projektov kaže, da niso bili uporabljeni ne kazalniki, ne cilji, to je nespremljivo pri skoraj polovici projektov sploh ne vemo, kaj iščemo. Težko je potem meriti, kako dobro smo porabili denar. Mislim, da moramo biti previdni z sredstvi EU in denar moramo porabiti čim bolj optimalno. Računsko sodišče mora spremljati plačila ne pa samo, da povrača stroške. Če bi imeli bolj poenostavljene postopke, bi lahko postopki bili tudi manj upravno obremenjujoči. S tem bi zagotovili več jasnosti. Ne želim biti predolg. Povedati želim le, da moramo posodobiti sistem spremljanja. Mislim, da je. Yeah stanje na področju prostorov ETF-a res neustrezno in računsko sodišče je dejalo, da je vseh 41 agencij zanesljivih, ampak pojavljajo se pomisleki glede operativne učinkovitosti. Prav tako se veliko sredstev prenaša v naslednje leto. Ključnega pomena je, da komisija uvede poenostavljen sistem, ki bo res usmerjen v uspešnost. Leta 2016 so agencije zaposlovale več osebja kot leta 2015, to je povezano z novimi nalogami. Seveda to je razumno, vendar V tem moramo vseeno govoriti, kajti morebitni učinek Brexita bo nasproten. Povečujemo število zaposlenih, po drugi strani pa zmanjšujemo proračun. Še posebej moramo upoštevati tudi spremembo sedeža agencij v Londonu. Mi bomo ložili predloge spremembo v tej smeri in veselim se že plodnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala. Thank you, Madam Harkin. You will speak. Gospa Harkin, CDFOP, Eurofound in OSHA. Hvala, gospa predsedujoča, hvala poročevalcu za podrobna mnenja. Kratka bom, moja naloga je lahka danes. Računi so zakoniti in ustrezni in to je osnova, na kateri pripravljamo mnenja. Prav tako ste izpostavili visoko stopnjo izvajanja za vse tri agencije. Agencije torej učinkovito upravljajo svoje delo. Eurofound, kadrovski predpisi. Tukaj se še vedno pojavljajo vprašanja. Mislim, da vsako leto govorimo o tem. Na hitro bi lahko o tem govorili in si pogledali, ali bi lahko to vključili v svoje komentarje. Moj zadnji komentar pa je naslednji. To je morda tudi vprašanje za poročevalca. Vsako leto sledim tem dosijem kot poročevalka ali poročevalka v senci in vedno govorimo o visokih ravneh izplačil, ki se prenašajo naslednje leto. No, ampak ko beremo poročila, vidimo, da so vzroki za to jasni in dobri. V poročilih pa vedno uporabljamo negativni ton. Upoštevamo načelo vsakoletnega pristopa. Morda bi lahko bili bolj prožni, kaj ti zdi se, da vsako leto ponavljamo isto, ampak priznavamo, da če želijo agencije delati ustrezno, morajo imeti zagotovljena ustrezna plačila. Mislim, da bi morali najti rešitev za to, ali pa vsaj besedilo, ki ne bo tako negativno. Hvala. Thank you. Hvala. upoštevali bomo vaše besede. Nihče ni tukaj iz vrst zelenih. Jean Lambert je odsotna. Gue. Je kdo pripravljen kaj povedati? Ne. EFDD nima poročevalcev v senci. ENF so prav tako odsotni. komisije, želite kaj dodati? Ne. Dobro, časovnica, rok za vložitev predlogov sprememb je 5. 23. januarja bomo o tem glasovali v odboru, tem odboru, 19. marca v pristojnem odboru. Razrešnica bo na glasovanju na plenarnem zasedanju aprila. Zdaj pa 12. točka na dnevnem redu. Gre za delovni dokument služb komisije, pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi v letu 2017. Gospa Kaufmann dobi besedo. Izvolite. Thank you very much. Good morning. Hvala lepa, pozdravljeni. V veliko veselje mi je, da sem tukaj. Na kratko naj se predstavim. Sem direktorica za zaposlovanje in socialne zadeve v GD za zaposlovanje in to že tri leta. Ukvarjam se z usklajevanjem evropskega semestra, s socialnim dialogom, ukvarjam se z analizo. Nedavno pa sem prevzela tudi geografsko enoto. Z veseljem vam bom predstavila skupaj s kolegicami in kolegi. poročilo, ki smo ga pripravili. ESTA se to imenuje. Za poslovanje in socialne zadeve v Evropi. Dve novosti. Premaknili smo rok. Poročilo smo prej pripravljali konec leta, od letos naprej pa poročilo pripravimo poleti. Poročilo je bilo objavljeno julija gre za strukturno poročilo o strukturnih vprašanjih, zato se nam zdi, da je ta časovnica boljša, zato da to lahko vpliva tudi na politične pobude za naslednje leto. Prav tako pripravljamo novo poročilo, gre za poročilo o trgu dela in razvoju plač. To poročilo je že izšlo oktobra. In zavedate se tudi tretjega poročila, ki ga pripravljamo, gre za skupno poročilo o zaposlovanju. Včeraj smo slišali predstavitev jesenskega svežnja in tam je bil vključen tudi ta del. Druga novost je naslednja. Za enkrat ni bilo skupne teme, tokrat pa smo se odločili za skupno temo in sicer gre za medgeneracijsko poštenost temu se bom še vrnila, ampak naš namen je dvigniti zavest v zvesti s tem pomembnim vprašanjem. Prav tako smo želeli zagotoviti analitično podlago za politike. Kje pa smo, ne znajdem se. Let me just briefly uh, provide you with a storyline uh, uh on this Esther. Uh, Na kratko, zgodba o Esther medgeneracijsko poštenost obravnavamo z različnih vidikov. Predtem smo vedno imeli en del v poročilu, ki zadeva nedavni razvoj dogodkov na področju sociale in trgov dela. Prihaja do izboljšav. Verjetno ste že včeraj slišali pri predstavitvi svežnja EGS. Prav tako podobno. Preučujemo položaj mladih na trgu dela in z vidika sociale ugotavljamo, seveda izjeme vedno obstajajo, ampak ugotavljamo, da so v slabšem položaju tako, kar zadeva zaslužek, kot tudi udeležbo na trgu dela v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami. Pogledamo si lahko tudi demografske spremembe. To bi lahko vplivalo na rast v Evropi, če upoštevamo vidik staranja, naprimer. Mislim, da moramo ta problem rešiti, če želimo ohraniti stopnjo blaginje. Po drugi strani pa je treba govoriti tudi o pošteni delitvi virov. Gre za položaj mladih, ne samo danes, ampak tudi v prihodnosti ukvarjamo se z vprašanjem stroškov staranja, kdo bo te stroške pokril in vidimo, da bo mlada generacija plačevala više prispevke in dlje delala, ko bodo starejši, pa bodo njihove dajatve niže od dajatev, ki jih uživa trenutna generacija. Če si pogledamo trg dela in pokojninski sistem, lahko vidimo, da sta to dva učinka, ki krepita drug drugega in to na negativen način. Določene pokojninske reforme so že bile sprejete in se že izvajajo, ampak mislim, da bi jih morda lahko potrebovali še več. Z tega vidika je jasno, da moramo vključiti ljudi na trg dela, dvigniti moramo produktivnost in. videli bomo, kaj to pomeni z vidika politike. So, very quickly on the recent developments. Hvala. Nedavni razvoj dogodkov. Mislim, da je to zelo pomembna prosojnica. Od leta 2013 vidimo, da se zadeve na trgu dela izboljšujejo. Približno za nič ali 8 odstotkov na leto se zadeva izboljša. Stopnja brezposelnosti je 7,5 odstotna. To je bilo na zadnje tako leta 2008. Seveda obstajajo velike razlike, če si pogledamo najvišjo in najnižjo stopnjo brezposobnosti, lahko vidimo, da je najniže Češka, celo od štiri, najviše pa Grčija. Med državami članicami obstajajo velike razlike, tudi dolgotrajna brezposobnost pada, čeprav je to nekaj časa trajalo.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 So, um, so as you can see, the social situation. Socialno stanje. Zadeva se izboljšuje ali ostaja stabilna. Vse, kar zadeva stopnjo resnega materialnega pomankanja. obravnavali smo ljudi, ki delajo zelo malo. Od leta 2014-2015 je prav tako prišlo do izboljšav na tem področju. Tveganje za socialno izključenost ali revščino pada. 5,7 milijona ljudi smo uspeli vzeti iz te kategorije, odkar je stopnja začela padati. Zdaj smo približno tam, kjer smo začeli, čeprav je bila ideja za strategijo EU 2020 ta, da bi imeli 20 milijonov manj ljudi v teh kategorijah. Zakaj govorimo o tem? Zakaj govorimo o medgeneracijski poštenosti? vidimo, da življenski standardi rastejo, to veja za večino od nas, vedno smo menili, da bo mladim šlo bolje kot nam in tako naprej. No, nekako pa je postalo jasno, da to stalno naraščanje ni nekaj samoumevnega. Kriza je prizadela veliko ljudi zlasti mladih. Bela knjiga o prihodnosti Evrope marca že omenja možnost, da bodo današnji mladi živeli slabše od svojih staršev. V govoru o stanju v Uniji je predsednik Juncker že lani povedal, da ga skrbi, kako bo z mladimi. vidimo, da moramo res razmisliti o medgeneracijski poštenosti. Ne gre samo za krizo. Kriza je zelo vplivala na mlade, naprimer. Še vedno se srečujemo z zelo visokimi stopnjami brezposobnosti, ampak ne gre samo za to, gre tudi za demografske učinke, ki še posebej prizadanejo mlade. Poštenost seveda zadeva mlade, ampak govorimo tudi o potencijalu za prihodnost in tudi o zaupanju v institucije, tudi v zaupanje v EU. Zdaj pa samo nekaj utrinkov kar zadeva trg dela in pokojnine, potem pa bom besedo dala kolegicam, upam, da bodo one bolj spretne z računalnikom kot sem jaz. Kar zadeva trg dela. Vidimo, da obstajajo razlike med generacijami. Tisti v zlatih letih in starejši so v boljšem položaju. Mladi so v slabšem položaju, v 90-ih se je stopnja brezposelnosti zmanjšala, ampak zaradi krize se je ta razlika potem spet povečala. To za mlade predstavlja velik, velik izziv, ne samo kar zadeva prihodke in delo, ampak tudi kar zadeva priložnost za pridobivanje spretnosti to bo vplivalo tudi na njihove prispevke v pokojninske sisteme. To sem že omenila prej. Ob tem je treba govoriti tudi o bolj razdrobljenih delovnih karjerah mladih. Mladi med 25 in 39 so bolj izpostavljeni krajšim časom zaposlitve manj ljudi je zaposlenih za deset let in več. To še posebej velja za mlade. To kaže, da je več dinamike, več negotovosti. Pojavlja se tudi problem previsoke kvalificiranosti. Mladi so pogosto preveč kvalificirani. Omeniti pa je treba tudi vprašanje nestandardnega dela. To vpliva predvsem na mlade, in na mlade to vpliva bolj kot na tiste, ki so v najboljših letih in starejše. In veliko časa, ko so mladi brezposobni, so brezposobni na neprostovoljni osnovi. To je pomembno vprašanje za mlade. Gre za vir zaskrbljenosti. Poleg tega se veliko uporabljajo pogodbe za začasno zaposlitev, ki niso podpisane na prostovoljni ravni. To vpliva na spretnosti in to vpliva tudi na rast v prihodnost. S tem se teže podpira tudi javne izdatke in ti ljudje manj prispevajo v pokojninske sisteme, kar pomeni, da se zbere pač manj prispevkov. In še zadnja prosojnica, ki jo bom jaz predstavila na kratko. Če si pogledamo razvoj dogodkov v Evropi, lahko vidimo, da veliko ljudi ni v celoti vključenih v trg dela. Vidimo lahko, da bo delež ljudi v delovni dobi padel in to bo vplivalo na starejše, na ženske in na ljudi z migranskim ozadjem. Če to primerjamo s številkami OZN, ki pravijo, da bo ljudi na zemlji vedno več. Mislim, da ne moremo nadaljevati s to omejeno integracijo ljudi v trg dela. Ljudi v delovni dobi bo vedno manj in to za nas predstavlja izzive. Zdaj pa bom dala besedo Alessi, potem pa tudi naslednjemu kolegi. Izvolite. Hi everybody. So after this uh, nice introduction and overview, Hvala. po tej lepi predstavitvi bi se želela osredotočiti na generacijske razlike na trgu dela in kaj ti pomenijo za mlade ljudi. Ter na to, s kakšnimi politikami se lahko soočimo s tem izzivom. Tukaj lahko vidimo, da se generacijske razlike kažejo na različne načine prej smo videli. Tukaj lahko vidite, da se dejansko razlika manjša. Imamo stopnje zaposlenosti v primeru dveh starostnih skupin 25, 39 in 464. Torej, tukaj pravzaprav ne gre za poglavje o mladih. Osredotočili smo se na mlade, ampak na bolj splošno gledano, torej na tiste, ki bi morali biti vključeni na trg dela. Mladi, torej zelena premica kaže na to, da imajo podobne vzorce kot v preteklih letih. Torej ta premica je relativno stabilna. Kar se pa tiče starejših ljudi, pa se je trend za poslovanja izboljšal. Kaže se zmanjšanje zaposlitvene vrzeli. Te številke kažejo tudi na to, da so mladi bili najbolj prizadeti v času krize, kajti od leta 2008 se njihova zaposlenost zmanjšala, kot pa za drugo starostno skupino. Mladi se torej soočajo z velikimi izzivi na trgu dela. Gre tako za strukturo strukturne spremembe, kakor tudi za zapuščino krize. Če gremo nekoliko dlje, ta kritična situacija za mlade na trgu dela eh, je povezana tudi z povečanjem števila nestandardnih pogodb. Tukaj lahko vidite tri glavne oblike takšnih nestandardnih pogodb in sicer začasna dela za polovični delovni čas, eh, začasna mesta za poln delovni čas in pa stalna delovna mesta za polovični delovni čas. Tukaj lahko vidite številke od leta 2005 do 2016 za preomenjeni starostni skupini. Se pravi, na standardno delo se je povečalo za vse skupine od leta 2005, med leti 2005 in 2016. Presenetljivo je pa to, da se je skoraj podvojilo število ljudi z začasnim delovnim mestom med mladimi, kot pa v primerjavi z drugo eh, starostno skupino. Tukaj vidite modro, modr in pa rumen stolpec. Pa še nekaj je tukaj zanimivo v zvezi s temi številkami. Veliko večje je tudi število neprostovoljnih uh, zaposlenih za začasni, uh, začasno zaposlenih. Zakaj je to pomembno? Zato, ker lahko to škodi rasti produktivnosti, uh, zaradi pomankanja spodbud, zato da bi začasni delavci pridobili potrebno znanje, da bi v delo uložili ustrezen trud. In pa to gre pripisati tudi temu, da delavci za začasni delovni čast eh, imajo manj eh, možnosti napredovanja kot pa tisti, ki so zaposleni za stalno. No, eh, začasno delo ni problematično samo po sebi, je pa problematično, ko je to povezano z visoko stopnjo brezposobnosti in pa, ko je to povezano z nizkimi plačami. In tukaj lahko vidite povezave med nizkimi plačili in pa nestandardnimi pogodbami. Modri stolpec predstavlja delež zaposlenih, ki so na standardnih pogodbah, in imajo nizke plače. V zelenem stolpcu pa vidite tiste, ki imajo dvojno eh, gledano slabši položaj, torej imajo nestandardne pogodbe in poleg tega še nizka plačila. Tisti, ki jih predstavljajo zeleni stolpci, so tako imenovani prekarni delavci. No, vsota obeh stolpcev pa uh, kaže na to, to, koliko delavcev ima nizke plače. Imamo številke od leta 2007 do 2014 za, obe, za tri starostne skupine. Mladi so bolj izpostavljeni eh, nizkim plačam kot pa starejši delavci in pa delavci starejši 44 let. Videli smo, da je prišlo do porasta prekarnega dela za vse, delo, eh, za vse starostne skupine in to je seveda povezano eh, tudi z rastjo eh, nizko plačanih delovnih mest. No, ampak, če se želimo tukaj sredotočiti na pozitivno sporočilo, moramo reči, da so mladi ljudje bolje da je sicer več, manj, da je sicer več mladih ljudi mm, v prekarnem položaju. Vseeno pa vidimo, da ta eh, zeleni stolpec v zadnjih letih nekoliko upada. no, ta negativni položaj mladih ljudi na trgu dela ima seveda negativne posledice. Eden, eden uh, izmed posledic je ta, da so mladi bolj uh, izpostavljeni nizkim plačam. Um, no, um, tukaj pa lahko vidite, tudi to, da se manjša njihov delež splošnega dohodka. Tukaj vidite torej ta padajoči trend v prizelenih stolpcih in to ostaja eh, tudi, ko upoštevamo demografske učinke. Tukaj torej gre za relativne spremembe, ko gre za število delavcev in ko gre za spremembe, ko gre za poprečno plačano delavca. No, še ena izmed posledic te situacije je naslednje. Gre za vpliv na gospodinske odločitve. Tako um, se mladi kasneje predselijo v lastno gospodinstvo in imajo kasneje otroke. od leta 2000 smo opažali trend, da mladi kasneje zapuščajo hiše staršev um, in da imajo tudi kasneje uh, otroke. No, seveda tukaj obstajajo velike razlike med posameznimi državami članicami v Evropski uniji. Prav tako opažamo, da imajo ženske eh, kasneje otroke. Tudi obstaja velika razlika med državami članicami. Um, no, um, poleg tega se ti ljudje tudi starajo hitreje kot uh, sicer. Um, in vedno več je v gospodinstvih tudi ljudi, ki nimajo aktivne zaposlitve. No. To kaže na to, da večja izpostavljenost, mlade, večja izpostavljenost mladih ljudi nestandardnim pogodbam povezana z uh, tudi mm, odločitvami glede njihovega osebnega življenja. No, to je seveda vzrok za zaskrbljenost kaj ti to potem spet eh, negativno vpliva na stopnjo plodnosti, na vzdržnost pokojninskih sistemov in pa na gospodarsko rast. In to spet vpliva na družinske politike. Naj zaključim, kaj lahko naredimo. Tukaj gre za odločitve na različnih ravneh. Mi smo se sredotočili na ulogo izobraževanja in pridobivanja veščin. Na grafu se je jasno razvito, da je izobraženost vse bolj pomembna. Povečala se je razlika med visoko izobraženimi in pa nizko izobraženimi, ko gre za njihovo zaposljivost. No, pomembno je tudi to, da se lahko delavci dodatno izobražujejo in tukaj je treba povdariti, da imajo mladi ljudi večjo motivacijo za pridobivanje dodatnih veščin, za usposabljanje, kajti to investicijo lahko potem izkoristijo za daljše časovno obdobje. Naj zaključim investicije v enake priložnosti in pa v človeške vire v kontekst tehnologije in globalizacije je bistvenega pomena. Sedaj pa dajem besedo Jorgu. Uh, uh, ja, Moramo se vprašati, ali si lahko vse skupaj privoščimo. Mladi ljudje so v slabšem položaju, ko gre za trg dela in upravičeno je vprašanje, ali si lahko eh, to privoščimo, kajti čaka na še veliko izzivov, med drugim tudi pomembne demografske spremembe. Pridimo k dejstvom. Tukaj vidite črno premico, ta kaže na delovno aktivno populacijo potem eh, z rdečo imate prikazano aktivno populacijo in pa potem zelena premica, tisti, ki so dejansko zaposleni. No, seveda je razlika med rdečo in zeleno nezaposleni. Tukaj vidite tudi veliko razliko med uh, Eh, ljudi v, med ljudmi v aktivni starosti in pa med aktivno populacijo. Velika večina ljudi spoh ne sodeluje na delovnem trgu in ti so najbolj oddaljeni od trga dela. In dejstvo je, da če želimo ohraniti zaposlenost, moramo aktivirati neaktivne ljudi. In namesto, da se lotimo nejasnih ocen glede prihodnosti, Eh, bi tukaj želel prikazati različne scenarije. Eh, obstajajo ta dve mm, predpostavki glede tega, kakšna bo v prihodnosti aktivnost prebivalstva. Scenarij za nižjo aktivnostjo je ta, da bo se delež aktivne populacije v prihodnosti ne bo povečal. V preteklosti lahko vidite, da smo imeli kar pomemben porast, v prihodnosti pa lahko tukaj predvidevamo, da takšnega porasta ne bo. V tako imenovanem scenarijem z visoko aktivnostjo pa gre za optimistične scenarije, ko gre za zaposlovanje, ko gre za napredek na področju izobraževanja in tako naprej. Kajti videli smo, da visoko izobrazba prispeva tudi k zaposljivosti ljudi. Potem bi do leta 2030 v um, primeru najboljšega scenarija delali vsi, ki uh, so um, v aktivnem prebivalstvu. In tukaj potrebujemo neko politiko aktivacije, zato da bomo lahko aktivirali ljudi na trgu dela in da bomo lahko povečali stopnjo zaposlenosti. Kaj lahko predpostavimo glede rasti zaposlovanja? Do sedaj smo bili priča rasti približno en odstotek na leto. To je bila stabilna rast in eh, zmotila jo je šele kriza. In vse od uh, krize, torej po koncu krize leta 2014, se zdi, da smo uh, spet stopili na to uh, pot uh, enoodstotne rasti. Ampak potem bi uh, glede stopne zaposlenosti uh, dosegli šele cilj 75 eh, odstotkov. Ampak problemi se začnejo nekoliko kasneje. Če bi prišlo do scenarija za nizko aktivnostjo, brez nadaljnih prizadevanj za aktivacijo prebivalstva, bo rast k malu postala nemogoča in zaposlenost se bo takrat začela nižati. Že nekaj časa po letu 2020 prišlo bo negativne rasti zaposlenosti, če ne bomo aktivirali več ljudi na trgu dela. Če bomo aktivirali več ljudi na trgu dela, pa se bo nadaljevala pot enodstotne rasti še deset let. Tu bomo imeli torej neko odprto okno priložnosti, še deset let bomo lahko ustvarjali priložnosti za dodatno zaposlenost. No, približno leta 2030 se bo spet pojavila podobna situacija, kar se tiče rasti. Čeprav bo takrat število zaposlenih ljudi hišje, više. Torej, tudi če bomo izkoristili vse potencijale za aktivacijo trga dela, se bomo leta 2030 uh, eh, znašli v podobni situaciji, kot v primeru scenarija za nizko aktivnostjo. Tudi delež prebivalstva v zaposlitveni starosti se bo znižal in to bo seveda imela, imelo negativno, negativne posledice za rasti. potencial eh, rasti BDP je eh, skupek eh, rasti zaposlenosti in pa rasti produktivnosti. In tudi tukaj vidimo relativno stabilno rast, en odstotek zaradi rasti zaposlenosti in en odstotek zaradi rasti produktivnosti. Potem je prišla kriza in je vse postavila na glavo. Ampak dobro, pustimo krizo in se vrnimo v obdobje po krizi. Tukaj je pravzaprav situacija podobna kot prej, eh, gre za stabilno poprečje, do odstotna rast, približno en odstotek od produktivnosti, približno en od zaposlovanja. Tukaj se zdi, da gre za neko stabilno poprečje. No in tukaj bi lahko rekli, da lahko predvidevamo, da bo tako tudi v prihodnosti, da bo ta dva odstotna rast nekaj stabilnega v prihodnosti. Recimo, da potrebujemo dva odstotka tudi v prihodnosti, zato da lahko ohranimo naše blagostanje. Uh, ja, uh, Rast uh, skupine v delovni starosti je pa uh, relativno nestabilna, gre za približno 1,4 odstotno rast. Kako torej naj dosežemo 2 odstotno rast v prihodnosti? Glede na to, da se število ljudi v zaposlitveni starosti manjša, eh, to pomeni, da bo produktivnost morala začeti kompenzirati za to. Pravzaprav bi se produktivnost morala podvojiti dvakrat večjo rast produktivnosti bi morali imeti kot v času pred krizo. No, optimistični scenarij nam tukaj lahko nekoliko pomaga v naslednjih desetih letih, ampak potem bo situacija spet enaka. Rast produktivnosti bi se morala skoraj podvojiti. In to se bo prej kot slej zgodilo, ne glede na to, kako smo optimistični glede trga dela kaj ima torej to upraviti z eh, generacijsko pravičnostjo. Ma kdo je tisti, ki bi morali eh, povečati produktivnost? To so ravno tisti mladi ljudje, ki imajo že sedaj slabša izhodišča na trgu dela. No in potem se zatavlja vprašanje, ali bodo oni dosegli to generacijsko pravičnost. To bi pravzaprav potrebovali nek eh, pravičen mehanizem porazdelitve. Predstavljamo si, da je Evropska unija velika država z enim pokojninskim sistemom in vsak med starostjo 20 in 65 dela, vsak eh, starejši od 65 let pa dobiva pokojnino in to bi naj bilo nekje 47 odstotkov poprečne plače. V tem primeru je vse skupaj precej enostavno. Lahko izračunamo, da bi potrebovali 14 odstotno stopnjo prispevkov v pokojninske sisteme, zato da bi lahko še naprej financirali odhodke. In vprašanje se postavlja, ali, lahko, ali nam lahko to uspe. Ja, ne morem si predstavljati. Govorili smo že o modri liniji, Eh, tukaj gre za upad populacije v delovni starosti in tukaj vidimo rast populacije, ki je starejša od 65 let. Če torej želimo, da bi pokojnine ostale nekje na, odstot, na 40 odstotkov, bomo morali spet podvojiti um, produktivnost. Oziroma morali bomo uh, podvojiti prispevke. In eh, tukaj bi lahko kdo rekel, pomislite na stroške dela, to sploh ni možno. Če se torej raven prispevkov ne bo zvišala, potem bo pač. Um, potem se bodo pokojnine pač znižale. Eh, no, kaj se bo zgodilo? Vredno nek umestni scenarij. V prihodnosti bo, bodo demografske spremembe spremembe, torej staranje prebivalstva, spodbudile politike k temu, da bodo povečali prispevke v pokojninske sisteme. Ampak to se bo moralo zgoditi postopoma, da vse skupaj ne bo preveč vplivalo na stroške dela. Recimo, da ne, se prispevki ne bodo zvišali nad 20 odstotkov. To pomeni, da bi stopnjo pokojnin lahko ohranili na stopni 47 odstotkov, dokler bi lahko uh, prispevke še rasli. Ko bomo sprejeli prispevek v višini 20 odstotkov, bodo pa upokojence dobivali manjše pokojnine. Takrat bomo morali strošek tega pač razdeliti med upokojence in pa med eh, še aktivno prebivalstvo. Eni bodo morali sprejeti nižje pokojnine, drugi bodo morali sprejeti više prispevke. Lahko se vprašamo, če je to pravično, ampak eh, tukaj moramo upoštevati to, da so mladi ljudje, ki so danes na trgu dela, rojeni nekje v 70-ih in oni bodo v um, povprečju plačevali više pokojninske prispevke in kasneje bodo kot upokojenci imeli manjše penzije, manjše pokojnine. In to imenujemo dvojne breme, eh, dvojno breme staranja. samo še en posnetek, kaj bi se zgodilo, če bi vsi delali še eno leto dlje. Ja, tukaj je vidna razlika. Če bo kdo, eh, če bi vsi delali še eno leto več, potem bi lahko imeli nekoliko više pokojnine. Toliko z moje strani. Um, I will take one more minute and be very short. So there's um, another uh, micro. There's another chapter which deals with uh, social dialogue and this Na, no, tukaj imamo še eno poglavje in sicer socialni dialog. To poglavje uh, govori o tem, da so mladi manj vključeni v sindikate, več jih je v zasebnem sektorju, In ja, seveda, če imajo začasna delovna mesta, potem seveda je nižja eh, tudi stopnja njihovega članstva v sindikatih. Potem tudi niso toliko pokriti z eh, kolektivnimi pogodbami, to je deloma povezano s eh, tem, v kakšnem sektorju delajo. Tukaj gre torej tudi za pomen. Uh, zastopanosti mladih ljudi v sindikatu. Morda bi morali izboljšati njihovo zastopanost v sindikatih. No, tukaj uh, imamo kar nekaj ukrepov na strani sindikatov in delodajalcev. Uh, ti si prizadevajo za to, da bi združili mlade in pa starejše delavce. No, izzivi so že bili predstavljeni, izzivi obstajajo na trgu dela, kar se tiče pokojninskih sistemov, kar se tiče odločitev glede osebnega življenja. No in ne glede na to, no, imamo tudi že kar nekaj političnih predlogov. Nedavno smo dobili tudi predlog socialnega stebra in to bo v prihodnosti postalo vedno bolj pomembno, ne samo zato, da bomo okrepili konvergenco med državami članicami, zavedati se moramo tudi medgeneracijskega vidika. Treba je izboljšati situacijo mladih ljudi in pa njihove izglede. Razmisliti moramo o tem, kaj lahko za njih naredijo tudi javne institucije. Hvala. Hvala lepa. To je bilo izredno zanimivo. No, eh, vaše prezentacije nažalost eh, nimamo. Dobro bi bilo, če bi lahko dobili kopijo vaše eh, predstavitve. To bi nam lahko bilo v veliko pomoč, če bi imeli točne številke. želi kdo kaj pripomniti. Gospod Rošvor, hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil komisiji za to predstavitev dela, ki eh, ga nujno potrebujemo in ki je zelo zanimivo. Pred krizo eh, V zadnjih desetih letih smo veliko govorili o tem, ampak nažalost smo se tekom krize eh, osredotočili na druge zadeve, na krizo samo, pozabili pa smo na te elemente. Mislim, da je treba izpostaviti dva pomembna vidika eh, vaše predstavitve. Najprej trenutno stanje. Vemo, kakšno to stanje je. Vi ste ponudili več natančnih informacij in to je seveda pomembno. Izpostavili ste več elementov, ki eh, so se poslabšali že pred krizo, naprimer prekarizacija eh, dela za mlade, pa tudi eh, slaba stopnja zaposlovanja starejših. To smo ugotavljali že pred krizo. Sam bi se dotaknil se še nečesa malce bolj zanimivega. Današnja generacija, ki plačuje, je umestna generacija. To so eh, ljudje stari od 35 do 55 let. In če ne bomo ničesar naredili, tvegamo, da bomo uh, mladi morali še vedno pomagati starši, zato ker so eh, zaposleni v prekernem delu, eh, njim bodo morali pomagati njihovi, eh, starejšim bodo morali pomagati njihovi otroci. Veliko družin pa se sooča z velikimi težavami. Imamo, na primer, starejše, stare 70-80 let, obolele, ki mora prav tako pomagati družina, zato ker kolektivni sistemi ne ponujejo rešitev. Vidimo, kakšne so težave. V prihodnosti se lahko znajdemo v popolnoma neuzdržni situaciji, ker imamo zgolj eno generacijo aktivnega prebivalstva, ki eh, pomaga eh, eni mlajši generaciji in dvema starejšima eh, generacijama svojo plačo. Najpomembnejše vprašanje je seveda, kaj nam je storiti. Strinjam se s sklepi, ki ste jih eh, izpostavili. Povečanje kotizacij ne more biti ena sama rešitev. Eh, zmanjšanje pogajnin ne more biti eh, rešitev. Kombinacija obeh prav tako ni ustrezna. V tej politični mešanici moramo začeti ponovno govoriti o upokojitveni starosti mogoče moramo to starost dvigniti in na to mora delati še več eh, tisti, ki so stari več kot 65 let. Dejali ste, da potrebujemo dodatno leto. Kot eh, liberalec menim, da je delo nekaj pozitivnega. Obstajajo dobri razlogi za to, da eh, ljudem predlagamo, da delajo dlje, še posebej, če se eh, delovni pogoji izboljšajo. Ampak to ne bo delovalo avtomatsko, če ne spremenimo delovnih pogojev. Študije, ki sem jih eh, prebral na to temo, kažejo, da če želimo povečati upokojitevno starost na 64-66 eh, let, v teh primerjih moramo eh, delavce začeti od 45 let naprej usposabljati za delo, ki ga bodo izvajali v eh, poznejši starosti. Če imate delovno mesto, ki je zelo zahtevno in delate sicer do 62. leta starosti, sedaj pa boste morali delati do 65. leta starosti, je to neuzdržno. Individualna produktivnost takšnih delavcev pa je na to preniska za podjetja. In uh, tudi za podjetja situacija ni trajnostna. Prvi kvalitativni element eh, vaše, uh, vašega komentarja je izobraževanje, usposabljanje tekom celotnega življenja. Ne zgolj, ko si star 20 let ali pa 40 let, ampak tudi, ko si star 45 let, 50 let, 55 let usposabljati se je treba za tiste tipe dejavnosti, ki jih lahko izvajamo, ko smo uh, stari 60, 65 in tako naprej. Seveda eh, so poklici med eh, sabo različni in tudi to je treba upoštevati. Ljudje so potrebni različnega usposabljanja in različne obravnave. Drugi komentar pa je ta, da si moramo prizadevati za uh, eh, naprimer službo za uh, delni delovni čas, ne poln delovni čas v poznejši starosti. Uh, vseeno pa um, morajo imeti ljudje pravico do istih uh, pravic, tudi če delajo uh, za nepoln delovni čas. Eh, drugače eh, ne bodo želeli eh, sprejeti takšnih služb. O tem je treba razmisliti in mislim, da je to tudi prava usmeritev. Nekaj pa sem pogrešal v vaši predstavitvi. Ne vem, kako ste to vključili v vaše delo, ampak to je vse, vseeno zelo pomembno. Gre za vprašanje priseljevanja. Razmišljali ste o zaprti Evropske unije, ampak zavedamo se, da bo priseljencev v naslednjih letih eh, ponovno veliko. Eh, kakšne bodo posledice tega priseljevanja? Se bodo eh, razlike, o kateri ste govorili, eh, zmanjšale? Po mojem mnenju ne ravno. In tudi to je treba analizirati ob vašem delu, ki je izjemno zanimivo. In gospa predsednica, veseli me, da bom lahko dobil vse skupaj tudi v pisni obliki. Hvala besedo dobi tudi gospa Harkin in potem bom, bom dala časa odgovore. Hvala, hvala komisiji za to odlično predstavitev. Jaz bi pravzaprav morala sedaj biti na neki drugi seji, ampak tako je bilo zanimivo, da sem vam morala prisluhniti. Moj kolega, gospod Rošford, je pravzaprav povedal večino tega, kar sem želela povedati sama, tako da ne bom ponavljala. Je pa res, da je ta tema nekako izginila z našega dnevnega reda. Preveč drugih tem nas zaposluje in temu nismo posvetili dovolj pozornosti. Sama menim, da smo odgovorni za to, da zagotovimo, da bodo vsi socialni partnerji vključeni v vsako morebitno rešitev, kajti oni predstavljajo vse generacije in to je res pomembno. Večina ljudi se ne zaveda te prihajajoče krize. Sporočilo moramo oblikovati na ta način, da ne bomo. Um, povzročili razdora med generacijami. Neka igra krivde ne bi, nikogar, ne bi nikomor pomagala ali pa bi privedla do rešitev, ki ne bi bile vzdržne in ne bi prinesla rezultatov, ki jih, jih želimo. Neka tabela je bila precej zgovorna glede razpolovitve pokojnin, podvajanja prispevkov in strinjam se, tudi če bi sprejeli oba ukrepa, to še vedno ne bi bilo dovolj. Uh, potem spet uh, daljši delovni čas. Uh, tudi to je pomembno vprašanje. Mm, nekako se mi zdi, da smo se, ga, da smo se tega lotili z napačne strani. Mladi so tisti, ki so neprostovoljno na začasnih delovnih mestih. Morda bi to morali biti uh, Starejši ljudje morda bi njim morali dati možnost dela za polovični delovni čas, mladi pa bi bili tisti, ki bi imeli zaposlite za polni delovni čas. Ne vem, če lahko torej, eh, to mm, nekako preobrnemo. Eh, bi pa bilo vredno o tem razmisliti. No, potem dejstvo je tudi, ko pridejo ljudje do določene starosti, recimo okrog 60 let. Eh, zdi se, da se takrat nekako avtomatsko upokojijo, ne pa vsod. In to bi morali nekako spremeniti. Ne tako, da rečemo, delati morate do 66., 67. ali 69. leta. Ne. Potrebujemo sisteme, ki bodo ljudem omogočili, da ostanejo na delovnem mestu. Vendar pa to ne sme biti nekakšen eh, meč, ki jim visi nad glavo, ampak to mora biti neka odgovornost, ki jo vsi skupaj prevzemamo. No, pa tudi eh, to, kar je povedal gospod Rošfor, je pomembno vpliv. Uh, imigracije. Um, kakšen, kako ocenjujete ta vpliv? Najlepša hvala, gospa Kaufman, beseda je sedaj vaša in sami se lahko odločite, koga boste povabili k tej razpravi. Comments. Hvala za te zanimive komentarje. Če dovolite, bom Jorga prosila, da se dotakne vprašanja priseljevanja, ki je vključeno v poročilo sicer. Dovolite mi, da začnem eh, z naslednjim. Stopnja eh, za eh, poslitve starejših ste dejali, je bila že pred krizo precej eh, nizka. To je res, ampak z eh, tega vidika bi se rada dotaknila pozitivnega razvoja dogodkov. Leta 2006 je bila stopnja zaposlenosti eh, starejših 43 odstotna, sedaj pa je 55 odstotna. Tako da tukaj, vsaj tukaj beležimo pozitiven trend. Starejši pogosteje ostajajo na trgu dela in mislim, da je treba s tem nadaljevati. Strinjam se tudi, da je pomemben tip dela, vrsta delovnega mesta, kako ljudje eh, izvajajo to delo. In z tega vidika je uloga eh, držav članic in socialnih partnerjev eh, zelo pomembna. Težko bi se mi spuščali v to, koliko uh, ur bi najstarejši delavci delali v primerjavi z mlajšimi in tako naprej. Ampak zamislimo si lahko nek eh, optimalen sistem, eh, v katerem bi počasi zmanjševali število ur, eh, ki ga na delovnem mestu preživijo starejši. Vse življenjsko učenje je prav tako pomembna tema, kot je dejal Jork, se je treba, si je treba prizadevati za višjo produktivnost za mlade, ampak po mojem mnenju za vse, z drugimi besedami. Če si prizadevamo za vse življenjsko učenje, potem se bo povečala tudi produktivnost starejših. Situacija pa na nek, nek način laže, če se uh, uh, osredotočimo na vse. Ne smemo se osredotočiti zgolj na mlade. Kar se tiče ur, uh, pa lahko rečem, da je stopnja brezposobnosti ponovno padla na raven, ki smo imeli leta 2008, ampak eh, ne kar se tiče števila ur preživetih na delovnem mestu. Tudi oddelane ure so zelo uh, pomembne. Pri neenakosti namreč uh, beležimo predvsem neenakost, kar se tiče plače in kar se tiče oddelanih ur. strinjamo se eh, tudi, da se treba izogniti eh, kazanju s prstom. Upročilo smo poskušali izpostaviti problematiko mladih, ampak to še ne pomeni, da moramo uh, sedaj za to kriviti starejše. Ne, gre bolj za vprašanje, kako pomagati mladim, kakšne politične ukrepe potrebujemo. Kar pa se tiče vprašanja priseljevanja, pa bi rada povedala, da je eh, prejšnje poročilo ESTE eh, celotno poglavje posvetilo priseljevanju. Govore je bilo o tem, eh, kako ukrepati, kakšne spretnosti in znanja ljudje imajo in pri katerih znanjih je vključovanje na trg laže in pri katerih teže. V okviru evropskega semestra je to tudi eh, pomemben način obravnave eh, posameznih držav, eh, tako si lahko prizadevamo za vključevanje tistih eh, s priseljenskim, priseljensko zgodovino. Po našem mnenju se začne že pri otrocih, izboljšati je treba znanja otrok, poskrbeti za socialno mobilnost, uh, Kar pa se tiče simulacij, pa bo lahko verjetno Jork malce bolj podrobneje opisal eno od teh simulacij. Spusti se namreč eh, v obravnavo vprašanje, kako bolje vključiti eh, našo delovno silo oziroma kako bolje vključiti priseljence v eh, našo delovno silo. Preden besedo predam Jorgu, pa moram povedati še, da gre za simulacije, kar pomeni, da Eh, to poročilo ne pravi, da bi moral sedaj vsak človek delati eh, eno leto dlje. Ne, gre za simulacijo, ki eh, nam pokaže, kaj bi se zgodilo, če bi vsi delali eno leto dlje. Seveda pa je zadeva zelo specifična, glede na pozamezne države članice, nekatere so bolj napredne, nekatere imajo še več dela pred sabo pri iskanju rešitev. Jorki, izvoli. Yeah, briefly, uh, course, Na kratko, kot je omenila Barbara, smo se dotaknili vprašanja priseljencev eh, v tem poročilu. Igrali smo se z različnimi predpostavkami in če povečaš eh, število priseljencev, če podvojiš število priseljencev do leta 2025, naslednjih deset let torej približno, eh, bodo razmere lažje kratko in srednjeročno eh, boš, eh, bomo s tem zmanjšali eh, pritisk na produktivnost, ampak ta pritisk bo še naprej ostajal. Tako da ostaja neka konstanta v naslednjih letih. tej preglednici sem uh, odbil pokojnine in tega nisem vključil, uh, uh, nisem vključil niti uh, več priseljencev oziroma uh, kasnejš uh, upokojitvene starosti. Ne, mo, to mora biti politična mešanica, uravnotežiti moramo. Uh, rast, uravnotežiti moramo pokojninske sisteme, ampak vse ne sme biti odvisno od Eh, rasti. Govora je tudi o eh, stopnjah rodnosti, naprimer. Obstajajo eh, simulacije zakonodaje v državah članicah, ki se osredotoča na zakonodajo, na zaposlovanje, se upravičujem, na stroške in tako naprej. Hvala. Okay. Uh, well, thank you for... No, hvala, da ste ostali z nami in da ste zastavili vsa ta vprašanja, s katerimi se bomo morali ukvarjati v naslednjih letih. Kmalu se bomo poslovili od tolmačev, kar pomeni, da bomo zaključili sestanek. Ampak še enkrat bi rada povdarila, da eh, resnično želimo vse te informacije, tako da jih bomo lahko razposlali tudi tistim članom in članicam odbora, ki eh, se današnje seje žal niso mogli udeležiti. Vsi skupaj eh, bomo to analizirali. Smo odbore za zaposlovanje in socialne zadeve, kar pomeni, da moramo uh, paziti na prihodnost, tako kot vi. In hvaležni smo vam za te uvide. Hvala, gospa Kaufmann, hvala, Alicia, hvala, Jork in vsi ostali. Čakamo pa sedaj tudi na prosovnice, tako da jih bomo lahko razposlali. Hvala. Naslednja seja bo potekala 4. decembra, popovdan, med tretjo in. Eh, pol sedmo uro. Hvala. Thank you.